Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Gospe in gospodje, prosim, da se počasi posedete. Tako da lahko pričnemo s sestankom. Čaka nas zelo pomemben sestanek. we expect more members of both committees. Kmalo naj bi se prikazalo še več članov iz obeh odborov, ampak mislim, da ne smemo več izgubljati časa, da moramo kar pričeti s sestankom. Hvala lepa. Dear Mr. Oswald. Dragi gospod Oswald, draga komisarka Krecu, dragi kolegi. V čast mi je, da vas lahko pozdravim na skupnem zasedanju odborov regij in Kotr, kar je postala že letna razprava med poslanci Evropskega parlamenta in Evropskega odbora regij. To počnemo že celotni sklic tega parlamenta. Kar se tiče novega predloga svežnja za kohezijsko politiko, bo cilj letošnjega sestanka obravnava zakonodajnih besedil, ki so predlagane skupaj s komisarko Krecu. Današnji sestanek bo tako priložnost za plodno izmenjavo mnen o prihodnosti kohezijske politike. Vsi se zavedamo, da se danes bolj kot kdajkoli prej v Evropski uniji soočamo z izzivi na področju tehnoloških in demografskih sprememb, podnebnih sprememb migracijske in begunske krize, brexita, geopolitične negotovosti in tako naprej. Gre tudi za vrednote in demokratična načela, na katerih sloni Evropska unija in ta so pod preizkusom. Zato je naš največji dosežek, da je kohezijska politika še vedno eden glavnih instrumentov naložb, ki je na voljo Evropski uniji, državam članicam, ki, tak, ki pokrivajo vse evropske regije in mesta, s čimer prispevamo k razvoju močnega in zanesljivega gospodarstva v uniji. Vzpostavljajo se nove priložnosti za delovna mesta, borimo se proti podnebnim spremembam, eh, preveliki odvisnosti od eh, uvožene energije in tako naprej treba je pa seveda upoštevati nacionalne specifike, nacionalne potrebe eh, ter potrebe različnih regij in ozemelj. Tako bomo Unijo znova približali državljanom. Predlog komisije za obdobje 2021 do 2027, ko gre za večletni finančni okvir, je dobra podlaga za nadaljno koordinacijo in dopolnjevanje med različnimi politikami. Žal pa bodo rezi doleteli predvsem kohezijsko politiko in skupno kmetijsko politiko Evropske unije. V resoluciji o prihodnem večletnem finančnem okviru, ki je bila sprejeta maja letos, je Evropski parlament znova potrdil svoje stališče, da potrebujemo ustrezno financiranje za ključne politike Evropske unije, tako da jim bomo omogočili, da se delo izvaja naprej in da se dosežejo cili, In to zadeva tudi financiranje kohezijske politike, ki mora biti vsaj na ravni iz obdobja 2014-2020. Eno izmed vodilnih načel zakonodajnega svežnja za obdobje 2021 do 2027 bo, da se okrepi dopolnjevanje med skladi, ki jih pokriva ure, skupna uredba oziroma uredba v skupnih določbah in drugi programi unije predlog za posodobljeno in reformirano kohezijsko politiko skuša ponovno zagotoviti središče oziroma sredotočenost na politike na podlagi petih tematskih ciljev. Predlagani vodnik oziroma pravilnik zagotavlja usmerjevanje oziroma dopolnjevanje med skladi, Prav tako pa poštevamo tudi druge instrumente financiranja, kar je v skladu s resolucijo, ki jo je Evropski parlament sprejel, ko gre za stabre kohezijske politike po letu 2020 in tudi ko gre za sedmo kohezijsko poročilo. Povezava med financiranjem ter evropskimi vrednotami bo še okrepila naložbeno vzdušje in okolje, tako da bomo lahko učinkovito izvajali oziroma črpali sredstve, sredstva iz evropskih skladov. Prav tako bodo lokalne in regionalne oblasti bolje vključene, tako da se bodo izvajale strategije razvoja na lokalni ravni. Čakajo nas tudi nove volitve v Evropski parlament. Zato se osredotočamo na naše delo, na obravnavo zakonodajnih predlogov, da bomo tako omogočili dobro prihodnost našim državljanom. Odbor regij se v tem trenutku ukvarja z vrsto zakonodajnih dosjejev. Naš cilj je, da bomo glasovali o vseh zakonodajnih dosjejih pred božičnimi počitnicami. Poročevalce zato vabim, da se udeležijo naših sestankov, da bodo lahko predstavili svoja poročila, sploh ko gre za kohezijski svežen. Delamo pod velikim časovnim pritiskom. Evropskim državljanom moramo zagotoviti naša mnenja, ta je treba pripraviti in pred volitvami moramo zagotoviti, da bo delo teklo nemoteno dalje. Sodelovati moramo z Evropsko komisijo in evropskim državljanom moramo predstaviti popoln zakonodajni svežen, ki bo lahko potem uvedel novo obdobje načrtovanja brez zamud. Upam, da nas danes čakajo plodne razprave. Hvala, da ste, ste se zastanka udeležili. Zdaj pa dajem besedo kolegu gospodu Osvaldu. Okay thank you very much. Najlepša hvala, gospa Mihajlova. Hvala, gospa komisarka. Sem sicer pripravil tudi svoj govor, ampak eh, kolegica je pravzaprav že povedala vse, kar je potrebno. Zdaj lahko le povem v imenu odbora regi, da je ta sestanek za nas izjemno pomemben torej skupno zasedanje Kotr in regij, sploh v tem obdobju, v katerem smo zdaj. Hvala tudi gospe komisarki, da se teh eh, zasedanj udeležuje skupaj z nami. Kot se spomnite, smo se pred par leti začeli boriti za kohezijsko politiko. V Junkerjevem predlogu ni bila tako zelo prisotna, tudi nikjer drugi se skoraj da ni omenjala. Tako da se je potem vzpostavilo zavezništvo za kohezijo in komisiji, revizorjem in državljanom smo tako pokazali, kako pomembna je kohezijska politika politika za vse državljane Unije. To je zdaj še toliko bolj pomembno, ko nas čakajo evropske volitve. Drugače se lahko znajdemo v nevarni situaciji, ker se voljivci na volišča ne bi odpravili in v parlament ne bi bili izvoljeni dobri poslanci, ki ne bi mogli zagovarjati kohezijske politike. Ta pa je zelo pomembna. In poslanci lahko pokažete državljanom, kaj, zakaj je ta pomembna. Vedno govorimo o evropski dodani vrednosti, za nas pa je še posebej pomembno, da bodo ljudje občutili, rezultate, ki jih prinaša Evropska unija in seveda tudi kohezijska politika. Tako da pozdravljamo zakonodajni sveženj, imamo naše poročevalce, parlament ima svoje poročevalce za predloge komisije. Pričeli smo sodelovati in razpravljati o tem, kako zagotoviti, da bo ta zakonodaja najboljša za Evropo. Seveda pa mora biti najbolj primerna predvsem za končne upravičence, saj so ti tisti, ki izvajajo konkretne projekte in zagotavljajo rezultate. Že prej smo se na dolgo in široko pogovarjali o tem in lahko povem, da sem vesel, ker je kohezijska politika namenjena vsem regijam. Recimo, imamo kategorije regij, to je tudi pomembno za nas. Najpomembneje pa je, ne le to, da imamo zakonodajo, temveč to, da regije dobijo tisto, kar potrebujejo. Vedno znova pozivamo k poenostavitvi in mislim, da ste se glede tega res potrudili, ampak nekaj dela nas ljub se mu še čaka. Na koncu je vse odvisno od smernic, ker je zakonodaja res kompleksna in to potrebujemo. Prav tako se je treba osredotočiti na teren, da, bodo, da bo vse skupaj prilagojeno potrebam v posameznih regijah. Prav tako potrebujemo integriran pristop, zagotavljanje sinergij. Zdaj imamo pred seboj zakonodajne predloge, uredbo, ampak eh, treba je ugotoviti tudi, kako zagotoviti upoštevanje potreb, integriran pristop, eh, sinergije, kako vse to pokriti s tem zakonodajnim predlogom. Ne bom več zapravljal časa, z nami so poročevalci odbora regij, poročevalci Evropskega parlamenta tako da se bomo kar lotili razprav. Danes se moramo pogovoriti o tej tematiki, potem pa se bomo v strokovni skupini Kotr tudi še pogovarjali o naših mnenjih v odboru Regi. Hvala, gospod Osvald. Zdaj dobi besedo še komisarka Krecu. Zelo smo navdušeni, da vam bomo lahko prisluhnili saj se sicer vedno ukvarjamo z zakonodajnimi predlogi komisije, ampak vedno se je zelo zanimivo pogovoriti še s komisarji. Hvala lepa, tudi meni je v veselje se pogovarjati z vami. Hvala gospa Mihajlova, hvala gospod Osvald, poslance in poslanke Evropskega parlamenta in članite članice odbora Rigi. Vedno mi je v veselje govoriti z vami, kot sem že rekla. Zdaj pa se sestajamo tik potem, ko je bil objavljen naš predlog za prihodni večletni finančni okvir za obdobje 2021 do 2027. Zdaj je to v vaših rokah, v rokah parlamenta in sveta, ki sta so zakonodajalca. Tako da je bila vaša podpora vedno ključnega pomena. In za začetek bi se res rada zahvalila vsem, ker ste pravzaprav z nami v prvi bojni vrsti. Prav tako bi res povdarila, kako cenim, da tako hitro organizirate razprave o prihodnosti kohezijske politike. Gospod Oswald nas je spomnil na zavezništvo za kohezijo in Eh, po mojem mnenju je bilo to ključnega pomena v našem boju, saj smo tako lahko skupaj posredovali zelo pomembno sporočilo vsem zainteresiranim stranem. In ta zagon moramo ohraniti tudi v prihodnje. Kot veste, smo uspeli zagotoviti svežen za kohezijsko politiko v višini 373 milijard evrov. In eh, to je ključno gonilo sprememb in modernizacije. Ne gre pa le za denar, gre za dejanski izraz evropske solidarnosti, evropskih vrednot in trajnostnega razvoja. Zdaj smo dosegli mejnik v dolgi zgodovini kohezijske politike in upam, da bo naš predlog, ki je bil predstavljen maja, tudi zagotovil modernizacijo. Kot veste, se je ta politika pričela izvajati leta 1975, mislim, da takrat celo še mobilnih telefonov ni bilo in zdaj moramo to politiko seveda prilagoditi pametni tehnologiji, torej pametnim telefonom recimo. Eh, res se cenim vašo podporo pri našem delu, ko skušamo se skupaj posodobiti. Omenili ste eh, prioritete, eh, recimo, da bo se skupaj prijazno uporabnikom, da pa se bomo lahko odzivali na današnje glavne izzive in da bo sistem zagotavljanja rezultatov bolj dinamičen. Ena izmed naših glavnih prioritet je torej, da politike postanejo uporabnikom še bolj prijazne. Vsi vemo, da sploh nima smisla imeti pametnega telefona, če ga je prezahtevno uporabljati. Tako da res mora biti vse skupaj uporabnikom prijazno. Imamo torej pet preprostih prioritet, ki so združene v enem stavku. Pametna, zelena, socialna in povezana Evropa, ki je prijazna državljanom. To je naš cilj. Ne nismo potegnili umetnih ločnic, tako da združujemo inovacije, digitalizacijo, veščine, MSP je izobraževanje in zmogljivost doseganja rezultatov. Potem pa imamo še dopolnilne ukrepe, za katere imamo zastavljene posebne prioritete. Vse to je uporabnikom prijazno. V Evropski uniji opravimo veliko dobrega dela, kot vsi veste, ne sporočimo pa tega vedno na zelo dober način državljanom. In zato je to tudi postala ena naših glavnih prioritet. To nam je naročil tudi svet. Sej je mm, res žalostno videti, da 75 odstotkov državljanov v Evropski uniji sploh ne vedo, ko hodijo v bolnišnice, ko uporabljajo načine prevoza, da se je marsikaj financiralo iz evropskih sredstev. Tako da zastavili smo si pet preprostih prioritet, to se nam zdi že bolje kot enajst prioritet, ker je to lažje razumeti, je lažje razložiti in o tem je tudi lažje poročati. Potem poleg eh, programov, ki bodo prijazni uporabnikom, Imamo še druge prioritete? Skušamo pripraviti teren za tako imenovano pametnejšo Evropo. Če pomislimo na podjetja, ki so danes v svetovnem merilu vodilna, vidimo, da da so se ti velikani današnjega gospodarstva pravzaprav rodili pred nekaj leti. Eh, včasih celo v preprostih garažah, eh, ko so posamezniki imeli dobre ideje, ki so potem padla na plodno zemljo inovativnih načinov financiranja, kot je množično financiranje, recimo. Kaj si torej želimo? Želimo si, da bi podjetniki uh, ki imajo dobre zamisli v naših regijah, te lahko tudi izvedli. Mi pa moramo zagotoviti prav to plodno zemljo, sisteme inovacij, uh, ustrezni kapital, podporo na trgu, tako da bodo naše regije ostale konkurenčne v času in v svetu, ko tehnologija vedno hitreje napreduje. Potem imamo tu še dva izziva, kako preoblikovati naša regionalna gospodarstva. Enega sem že opisala, gre za tehnologijo in inovacije, potem pa je tu še prehod na nizkooglično gospodarstvo in to je že druga prioriteta, bolj zelena uh, Evropa bolj okolju prijazna. To pa pomeni tudi energetsko učinkovitost, boljšo uporabo obnovljivih virov energije in pametnejše, energi pametnejše energetska omrežja. In prepričana sem, da ima Evropa dovolj potencijala, da prevzame vodilno ulogo na tem področju. Potem pa so tu še bolj učinkoviti sistemi zagotavljanja rezultatov. Če želimo imeti učinkovito politiko, potem potrebujemo tudi učinkovit sistem doseganja rezultatov. Se bom vrnila na to, kar sem povedala že prej, to je pravzaprav moto mojega današnjega govora, ti pametni telefoni. Kaj sploh lahko počnemo z njimi, če nimamo internetne povezave oziroma če je ta prepočasna? Uh, Zato je res pomembno, da ne prihaja do zamud, do prekinitev, da nam ni potrebno čakati na kaj takega, ker drugače vse skupaj ne deluje. In pri tem se moramo marsičesa naučiti iz preteklega programskega obdobja in to prenesti v prihodnje. Zelo sem vam hvaležna ker ste podprli moje mnenje, da je treba bistveno poenostaviti politiko in da smo lahko sodelovali z nami ter čim bolj zmanjšali birokransko breme. Predlagali smo učinkovito racionalizacijo in preprost okvir izvajanja. Preusmerili smo se s postopkov na rezultate. To je bistvenega pomena za upravičence da se lahko sredotočijo na izvajanje, ne pa da le izpolnjujejo obrazec za obrazcem. Prav tako se morajo upraviteli projektov drugače preveč osredotočiti na postopke, na poročila in verjetno lahko poslušate enake pritožbe povsod. Tako da smo se skušali osredotočiti predvsem na rezultate. Potem imamo še eno vodilno načelo, ki je za današnje dni zelo pomembno smo v precej viharnem obdobju in zato je še posebej pomembno zaupanje. Treba se opreti na izkušnje upraviteljev projektov in moramo jim zaupati, ker imajo izkušnje. Ne smemo biti arogantni in se pretvarjati, da v Bruslju točno vemo, kaj vsi ostali potrebujejo. Treba je zagotoviti eh, bolj prilagojene programe in več prilagodljivosti. Organom za upravljanje moramo zaupati in se ne le pripravljati na najhujše možne scenarije. Prav tako se osredotočamo na odgovornost in skušamo zmanjšati strah pred revizijami. Sicer nimam časa naštevati čisto vseh ukrepov na tem področju, Rada pa bi vam priporočila naš priročnik v zvezi s poenostavitvijo, kjer imamo opisane vse glavne ukrepe, kako to doseči. Hvala vsem za pozitivne povratne informacije. Imela sem se že priložnost pogovarjati s številnimi izmed vas, poslanci Evropskega parlamenta, s člani odbora Regi in tudi številnimi drugimi deležniki. Pogosto sem Eh, slišala, da naš eh, trud, kako se skupaj poenostaviti, podpirate. Prav tako pa se bom, pa upam na vašo podporo v prihodnih mesecih, ko bomo o predlogih, zakonodajnih predlogih razpravljali v parlamentu in svetu. Potrebujem vašo pomoč. Dobro vem, da tudi v parlamentu in odboru regije obstaja želja potem, da se dogovor doseže hitro, še pred evropskimi volitvami. Je pa težava, da se je treba pogovoriti tudi s predstavniki držav članic v svetu in zato je bistveno za kohezijsko politiko, da se dogovor o prihodnjem večletnem finančnem okviru doseže pred evropskimi volitvami. Ne le zaradi samih volitev, temveč tudi zato, ker bodo drugače zamude tudi drugot. drugače bodo projekti v državah članicah ogroženi, da ne, grozilo jim bo, da ne bodo prejeli sredstev, če ne bodo od prvega dne, od 1. januarja 2021, že pričeli izvajati novega programskega obdobja. Nevarnost obstaja. In res je treba doseči dogovor najpozneje v času romunskega predsedovanja. Dva zunanja dejavnika že povzročata zamude prvo je to, da se je zakonodaja sprejela pozno, decembra 2014, potem smo imeli eno leto za partnerske sporazume, drugo leto za eksante pogojenost in šele eno leto, prvo pr dejansko leto izvanja je bilo leto 2017. Letos smo eh, šele se lahko osredotočili na odhodke. Tako da kar odkrito povem, da potrebujem vašo pomoč. Spremembe sicer stanejo eh, in včasih ljudje raje obdržijo stare mobilne telefone, ker so udobni, ker jih poznajo, ampak žal to za nas ne more biti več prihodnost. Tako da vas prosim, da se mi pridružite, da bomo skupaj opomnili vse akterje, predvsem Evropski svet. da bo pravzaprav vse skupaj draže stalo, če bomo ostali pri starem, kot pa če se čim preosredotočimo na novo, zagotovimo nov večletni finančni okvir in Če tega ne bomo dosegli, bomo ostali pri stari zakonodaji, ki bo manj prožna. Drugače pa moram povedati, da sem ponosna na to, kar smo že dosegli. Pred letom dvema smo se sestali, ugotavljali, kaj bo povzročil Brexit. Eh, druga največja neto plačnica nas bo zapustila, potem se bodo uvajali znova nadzori na mejah. Zdaj pa imamo kohezijsko politiko, ki ima pravzaprav največji svežen v zgodovini eh, Evropske unije, 373 milijard evrov, kot rečeno, in s tem pokrivamo vse evropske regije. To je zelo pomembno. In sama vedno govorim, da ne smemo pozabiti na nobeno regijo, naj si bo ta bogata ali revna. Ne potrebujemo novih razkolov v Evropski uniji. S tem pravzaprav Evropo znova približamo državljanom. Gospod Osvald je omenjal volitve, ki nas čaka, ampak ne gre le za volitve. Gre pravzaprav za to, ali smo za Evropo ali proti njej. Toliko let. Eh, se kohezijska politika že izvaja, toliko smo že dosegli, da se pravzaprav uh, marsikaj, da, da se na vse te dosežke včasih že pozabi. Študentje lahko izkoristijo program Erasmus, se prosto gibajo prek meja in eh, pravzaprav vse skupaj mm, jemljajo za samoumevno, ampak eh, ne spomnijo se, kot se recimo mi spred 30 let nazaj, ko vse skupaj ni bilo tako preprosto. Smo pa še vedno dovolj mladi, da vemo, kako je biti odgovoren za prihodnje generacije. Tako da. V zaključek potrebujemo Evropo rezultatov, nizkooglično gospodarstvo, ki bo osredotočeno na MSP-je in s tem bomo, zagotovi, bomo zagotovili prihodnost za nas in naše otroke eh, ter unuke. Pred nami je ambiciozna časovnica, ki pa jo lahko izvedemo. Hvala še enkrat vsem vam da ste se zavezali takšni časovnici. Mislim pa, da bomo lahko s pogajanji na podlagi takšnih ambicij pričeli že k malu. Mislim, da bo potrebnih približno 50 trialogov za prihodni večletni finančni okvir in tega se ne veselim najbolj, saj nam bo to vzelo res veliko časa. Sem pa danes med prijatelji in z vami sem vedno povsem odkrita. Lahko vam povem, da je vaša časovnica res ambiciozna, to sicer toplo pozdravljam. Vas pa prosim, pravzaprav še enkrat, če ste lahko še bolj ambiciozni. Hvala za pozornost in se že veselim vaših pripomb, vprašanj in razprave, ki nas čaka. Hvala. Thank you very much, Commissioner. Now we uh, will continue with. Najlepša hvala, gospod komisarka. Zdaj pa nadaljujemo z razpravo. Eh, sledijo koordinatorji. koordinatorji obeh odborov, potem pa sledijo še člani, prav tako obeh odborov. In začnimo z koordinatorjem skupine ELS. Ste pripravljeni, gospod Tarimon? Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ker gospoda ministra ni v dvorani, ga bom nadomestil in eh, povzel njegove komentarje. Najprej bi se zahvalil vsem govornikom zato ker ste zaščitniki regionalne politike. To je tudi v letu 2018 izjemno pomembno, še posebej zato, eh, ker nas v prihodnem letu čakajo prelomne stvari in zato moramo zdaj verjeti, kaj želimo. Govorim ne samo v imenu stranke oziroma skupine, ampak tudi v imenu poročevalca Kajti v preteklih mesecih smo storili to, kar se je od nas eh, pričakovalo, kar se je zdelo pomembno. In sicer, da poročila čim prej obravnavamo v parlamentu, v odborih in da ta poročila potem tudi čim prej spravimo do faze trialoga. To ni bilo vedno najbolj preprosto in vsi, ki so bili poročevalci, vedo, da je bilo treba tudi v poletnih mesecih storiti ogromno dela. To ni vedno najbolj preprosto, kajti če gre za takšno zakonodajno poročilo, ki je povezano z večletnim finančnim okvirom, je treba nameniti temu veliko časa in se pogovoriti s številnimi uh, ljudmi na terenu, kot temu radi rečemo. To pa v tako kratkem času ni bilo možno, čeprav smo to skušali storiti. Uh, Mislim, da lahko govorimo v imenu vseh, ki so to počeli. Vsi smo skušali obiskati čim več ljudi na terenu, storiti čim več dela v času poletja, ampak vse res ni bilo možno. Zdaj bomo v odborih o tem govorili in upam, da bomo tudi čim prej eh, pripravili tudi kompromisne predloge. S temi pa želimo sicer besedilo komisije nekoliko spremeniti, ampak na dober način. Hkrati pa filozofijo, rečo linijo komisije ohraniti takšno, kot je mislim, da eh, nam bo to tudi uspelo v času, ki smo si ga zadali, torej do konca tega leta. In da lahko potem že organiziramo prve triloge. Mislim pa, da se moramo zastaviti temeljno vprašanje, še posebej danes, 9. oktober 2018. In sicer je to osnovno vprašanje, zakaj sploh potrebujemo danes regionalno politiko, zakaj jo danes potrebujemo morda bolj kot kadarkoli prej razprave okoli večletnega finančnega okvira eh, se gibajo v smer varčevanja. Finančni okvir je treba oblikovati na način, ki bo tudi državam članicam omogočal preživetje, ampak vedno bo prva žrtev uh, morebitnih vrčevanj regionalna politika. Na zadnje nam je uspelo mm, stopno financiranja ohraniti bolj kot ne enako in upam, da nam bo to uspelo tudi zdaj, kljub Brexitu. Vprašati se moramo, zakaj bi morali vrčevati pri regionalni politiki, oziroma zakaj ne. Mislim, da nam ozemljska politika omogoča širše razmišljanje in kaže na to, da moramo ohraniti sofinanciranje regionalne politike. Iz treh razlogov. Prvič, Pripričan sem, da v Evropi beseda solidarnost nima več eh, takšne vrednosti, kot jo je imela v času ustanovnih očetov Evropske unije. To je v času, ko so močnejši pomagali šipkejšim. In to je temeljna logika za regionalno politiko. Zaradi te logike smo tudi šli neverjetne v politiko in zaradi te logike moramo tudi ostati v politiki in se boriti za načela če solidarnosti ne bo več v naših politikah, potem tudi Evropa ne bo imela več svoje duše. Tega pa ne bi smeli dopustiti in zato bi se morali zavzemati tako tu v odboru, v odboru regiji, <clears throat> kot tudi širše. No, drug argument je ta, da se svet spreminja in tudi strukturne politike lahko najdejo dobre odgovore na te spremembe. Tudi cilji so se spremenili. Ne gradimo zgolj avtocest, ampak vlagamo na, na, na, namensko v pametno Evropo. Ko govorim o pametni Evropi, vedno govorim tudi o Evropi, ki bo pametna na področju podnebne politike, ki mora stati pametna na tem področju. Mislim, da smo že na zadnje dovolj dobro opredelili, zakaj točno potrebujemo sredstva v okviru regionalne politike, kajti to je mm, politično polje, ki mora biti vodilno in ki mora ostati vodilno, kajti mi sooblikujemo prihodnost. Ne samo, da moramo ostati solidarni, na prihodnost moramo biti pripravljeni čim bolj, kajti prihodnost sooblikujemo. Kdo pa še lahko reče uh, kaj takega o sebi? mi podpiramo projekte, ki bodo izboljšali prihodnost naših otrok in zato moramo dobro delati. Obstaja pa nekaj, kar me zelo skrbi in kar je zelo pomembno. In sicer, da imam občutek, da v državah članicah nekako obažam to tendenco, da se vedno bolj poudarja, da mora biti država članica na prvem mestu, tako kot govori Trump, Amerika first. To so slogani, ki jih vedno bolj opažamo tudi v državah članicah Evropske unije. Se pravi, da najprej pogledamo pred svoj prak, eh, sosede pa nekako eh, potisnemo v drugi plan. Sam sem poročevalec za programe Interreg in mislim, da ne obstaja nič bolj plemenitega kot pa sodelovanje treh ali celo štirih partnerjev iz različnih držav članic za isto mizo, ki potem najdejo rešitev. To je Evropa v praksi. Uh, In to je tudi Evropa, ki sem si jo kot eh, eh, mladostnik predstavljal v praksi in tudi želim, da ostane takšna, ko bom enkrat v domu starostnikov. Sodelovanje držav članic v Evropi. To je nekaj, kar je povezano tudi s temeljno idejo za Evropo. Se pravi, da e, brišemo meje med državami. Sam živim na območju, kjer se prepletajo kar štiri meje in teh mej, mej zdaj ni več. In, eh, ampak eh, pojavljajo se težnje, da bi se meje zopet zarisale, da bi bile bolj jasne. In mm, pri tem se moramo boriti tudi z regionalno politiko, kajti gre za skupno upravljanje skupnega dobrega, skupne Evrope. Partnerske regije v Evropi morajo sodelovati in to moramo ščititi, kajti to je regionalna politika, ki ima smisel, ki tudi Evropi daje smisel. Vse to pa bo zgolj kozmetika. Če nam ne bo uspelo omenjenih treh področji, ki sem jih omenil, eh, nekako podkrepiti tudi z ustreznimi finančnimi sredstvi. Brez denarja te politike ne moremo izvajati. Priča smo bili precejšnjim eh, rezom v proračune, regionalne politike in naša besedila, naš trud bo imel smisel samo, če bomo uspeli zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvajanje teh politik. Tu pa kažem tudi na države članice. Države članice, če želite še naprej izvajati te politike, ki so pomembne, ker sem jih eh, prej omenil, zaradi argumentov, ki sem prej omenil, potem morate nameniti dovolj denarja za naše delo vsi, ki delamo na tem področju, morajo oziroma moramo eh, v svojih državah članicah pritisniti na soodločevalce, da sprostijo dovolj finančnih sredstev za programe, kot so interi, kajti to je eno od najboljših orodij za eh, ne nazadnje trženje prednosti Evropske unije napram javnosti. Če bi neki marketinški agenciji um, dali nalogo naj izdela neko kampanjo, eh, s katero bi pokazala, kako dobra je Evropa, bi dejansko ta agencija morala priti do nas in reči, se ni treba ustvariti nič novega, nobene kampanje ne potrebujemo, saj imate programe, kot so Interreg, eh, regionalno politiko. To uporabite in povejte ljudem, da stvari že obstajajo in da Evropa dobro dela. To moramo storiti. In mislim, da smo s pomočjo uredbe Omnibus to nekako začeli početi. Denar za trženje naših projektov že obstaja. Zdaj pa moramo še tiste, ki sodelujejo pri projektih regionalne, regionalne politike, prepričati o tem, da to deluje. Ne sme se zgoditi, da bi nek neko nevladno organizacijo potisnili na stran ali nekaj drugega projektnega partnerja, da bi potem namesto, da bi prišel do nas, do evropskih sredstev, šel na banko po kredit, da bi sofinanciral svoj projekt. Mislim, da se to ne sme zgoditi. Treba je znova ustvariti neko željo, neko veselje okoli regionalne politike, okoli kohezijskih skladov, da bodo potencijalni projektni partnerji v prvi vrsti želeli um, sodelovati z Evropsko unijo. In če bomo to uspeli storiti, bomo um, ustvarili korist za vse. In to bo dobro. Hvala. Thank you. Thank you very much just now from... Najlepša hvala. Gospa Katjuša Marine, v imenu um, odbora regiji. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči in gospod so predsedujoči, gospa predsednica odbora regiji, gospod Oswald, gospe in gospodje. Mislim, da je današnji sestanek um, izjemno pomemben. Pomemben je predvsem iz zornega kota odbora regij oziroma zornega kota tedno, tedna mest in pa regij v Evropski uniji. Mi smo predstavniki, um, kot rečeno, lokalnih, regionalnih oblasti in celotno vprašanje pomembnosti regionalne politike je izpostavila tudi gospa komisarka. To je ena od najpomembnejših politik Evropske unije. S to politiko so povezani tudi viri in pa načela, kot so solidarnost ter eh, procesi, kot so eh, proces integracije v Evropsko unijo. Za mesta in regije v Evropski uniji je to ena od najpomembnejših politik, strukturnih politik. V letih finančne in gospodarske krize, naprimer, eh, je še posebej v regijah in pa mestih držav članic, ki so bile v središču krize, v središču um, javno-finančne krize, mož, moč opaziti, da je regionalna in kohezijska politika bila tista, uh, ki je edina bila na voljo uh, tistim, ki so želeli uh, svoje sredstva ulagati v projekte. In mislim, da smo na tem primeru lahko jasno videli, kako pomembna je lahko regionalna politika za Evropo in za njene prebivalce. Ob začetku novega procesa moramo vedno uh, upoštevati tudi ta dejstva, torej preteklost in pa dosedanje uspehe. Evropski parlament in pa odbor regij zastopata tako naše regije kot naša mesta. Parl eh, parlament posredno prek izvoljenih poslancev, eh, odbor regij pa neposredno prek svojih eh, županov, guvernerjev oziroma državnih glavarjev in tako naprej. Pred nami je precej pomembno delo, kajti izogniti se moramo temu, da bi kohezijsko politiko zlorabljali ali pa jo prepuščali uh, nekim bojem, v katerih ne more preživeti. To je strukturna politika. Ljudje morajo to razumeti, kajti strukturno politiko lahko okrepimo, povežemo Evropsko unijo. To je treba tudi jasno zapisati v predlogu uredbe Evropske komisije. strukturna kohezijska politika mora biti v pomoč vsem evropskih regijam, ne samo tistim, ki morda zaostajajo eh, v razvoju, ampak vsem, celotni Evropski uniji. Še enkrat bi podarila, kako pomembno je mm, da ohranimo predvsem lokalno in pa regionalno razsežnost, ko načrtujemo prihodno kohezijsko politiko. treba upoštevati načelo dobrega upravljanja, načelo subsidijarnosti, načelo vseh, sodelovanja s vsemi institucionalnimi partnerji, tudi eh, ekonomskimi in socialnimi partnerji. Vse to je treba upoštevati pri pripravi programov, ki bodo temeljili na kohezijski politiki. Vse to je pomembno. In v mnenju, ki ga eh, naš odbor pripravlja in ki ga bo odbor Kotor obravnaval 24. oktober, govorimo ravno o tem. O tem, da se moramo izogniti situaciji, v kateri bi nekatere države članice lahko eh, izsilile bolj centralizirano porabo teh sredstev. Pogosto se zgodi, da so to sredstva, ki so zgolj nadomestek za nacionalne naložbe v lokalno raven. To se ne sme zgoditi. Mi želimo instrument ohraniti takšen, kot je. torej, to je instrument, s katerim želimo ohraniti naše regije bolj konkurenčne in tudi sposobne eh, razvoja. Pragovi, ki so določeni za eh, tranzicijske regije, morajo ostati takšni, kot so. Omenila bi mu še nekaj dejstev, eh, ker vem, da tudi vi v odboru v regiji pripravite mnenje na to temo. In želim doseči večjo konvergenco med na, vašim in pa našim delom. Mislim, da se sicer kar strinjamo glede eh, pristopa, ampak za nas je pomembno, da se v uredbo unese uravnotežen pristop do vseh držav in pa do vseh regij. Še naprej moramo poenostavljati postopke. Komisija je to sicer že predstavila, ampak eh, treba je storiti več. Kohezijska politika mora nekako eh, stopiti do državljanov, do podjetij, do MSP-jev, tudi do tistih eh, manjših občin eh, in nekako odpraviti morebitne nepotrebne birokratske postopke. To je dodana vrednost. Instrumenti morajo biti kar se da preprosti za uporabo in bolj kot bodo preprosti, bliže bodo državljanom in tudi bolj bodo uporabljeni. Hrati pa bomo seveda s tem tudi uspeli zgraditi več zaupanja eh, v evropske institucije. V našem mnenju pa nas predvsem zanima pravilo N plus 2. Menimo, da bi bilo vse iz vidika regionalnih organov bolje ostati pri pravilu N plus 3. Ker bi s tem mm, ohranili možnost prekrivanja starih, že obstoječih programov z novimi in s tem nekako pomagali pri izvajanju novih um, projektov. Gre za obdobje, v katerem bo nevrjetno prišlo do velikega um, vlaganja v strateške infrastrukturne projekte. Sicer ne vemo, kaj vi menite o tem, ampak mm, za nas je zelo pomembno poudarjati, da kohezijska politika ne more biti uh, nujno povezana z makroekonomsko uh, situacijo. Ta pogojenost ni vedno vzdržna. Če bi to neločljivo povezali, bi omejili možnost ukrepanja eh, lokalnih in regionalnih oblasti. Prepričana sem, da nam bo sicer uspelo doseči dober rezultat, dobre konsenze eh, in da bomo lahko tudi državljanom oziroma našim občanom predstavili Evropo kot nekaj pozitivnega. Kohezijska politika je ena od najbolj eh, opremljivih, najbolj vidnih eh, politik Evropske unije, kajti gre za politike izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, eh, strategije povezane s podnebjem, z infrastrukturo, z številnimi vidiki, ki so vidni v praksi. In Evropska unija tu ni samo financer, ampak je tudi. Eh, spodbujevalec povezovanja. In tudi to je nek način, kako eh, okrepiti lokalno samoupravo. Mislim, da mm, gre za predlog, ki lahko pokaže, ali smo verodostojni ali nismo. In zato je pomembno delati čim bolj dobro in tudi čim hitreje. Skupaj in z državami članicami, seveda. če bo prišlo naprimer do kakšnih proračunskih rezov pri kohezijski politiki, bi se lahko vrnili nazaj v čas nacionalnega sofinanciranja, kar bi bil konec, kar bi bila smrt kohezijske politike in zato tega ne podpiramo. O tem govorimo tudi v poročilu. Odbor regij bo vedno na strani uh, vašega odbora za regionalni razvoj. Kajti želimo si, da bi ohranili ne samo dosedanje stopnje sofinanciranja eh, v kohezijski politiki, ampak te stopnje še okrepili. Hvala. Hvala. Zdaj pa nosi gospa Krelj, koordinatorico v odboru regiji v imenu skupine SND, je pa tudi koordinatorka pri dosjeju o skupnih določbah. Gospa Krelj, izvolite. Hvala, gospa predsednica mislim, da se lahko zgolj pridružim temu, kar je povedal kolega Arimo, glede kohezijske politike. Mislim, da tu ni razlik med uh, političnima skupinama ELS in pa socialistov. Zato vsega tega ne bom ponavljala. Bi pa morda izpostavila dve ali tri zadeve. Evropski parlament in še posebej uh, njegov odbor za regionalni razvoj ter odbor regij imata veliko odgovornost do svojih državljanov. Zato, ker smo dejansko nek institucionalni tečaj med evropskimi institucijami, karkoli že to pomeni. Torej, smo tečaj med evropskimi institucijami na eni strani in pa evropskimi državljani. Imamo stik z obema stranema, hkrati pa smo tudi del sistema. Še posebej na področju kohezijske politike je to izjemno pomembno. Kajti kohezijska politika je edin instrument, ki ga načrtujemo skupaj z občinami, skupaj z regijami in kjer ideje dejansko nastajajo v bazi, v regijah, v, v občinah, na terenu, potem pa to sofinanciramo z evropske denarje. In to je razlog, e, zakaj to potrebujemo tudi v prihodnje. V državah članicah se veča euroskepticizem. V številnih evropskih vladah opažamo težnje po ponovni Eh, nacionalizaciji teh politik. In vsi, ki smo tu, vemo, da nam to ne bo prineslo uspeha. Evropska unija mora eh, ponovno vrniti zaupanje evropskim državljanom v svoje delo, v svoje politike. In tudi kohezijska politika eh, ima tu možnost ukrepati. Ne samo z sofinanciranjem projekte, v neke eh, programe, ampak na nominalni ravni. To pa Evropska unija potrebuje. Potrebuje zaupanje, sploh v tem vedno bolj globaliziranem svetu, ki postaja tudi vedno bolj zapleten. To je svet, ki ga vedno bolj ogrožajo podnebne spremembe. In mislim, da se okoli tega strinjamo vsi. Bi pa zato tudi na tem mestu eh, naslovila tiste, ki jih danes ni tu, ali pa so me nasem poslali samo opozovalca. Prosim, da čim prej eh, prisluhnete Evropskemu parlamentu in pa našim eh, komentarjem glede večletnega finančnega okvira. Mi smo skušali čim prej pridobiti mandat za delo na uredbi na področju celotne kohezijske politike. Predsednica je na začetku eh, sestanka dejala, da bomo v decembru odločali o tem, potem pa šli kar takoj na trialoge. Soporočevalcem Andrejem Novakovom eh, bomo skušali čim prej začeti s pogajanji glede um, krovne uredbe. Tako da bi lahko vsaj na programu programiranja oziroma upravljanja programov eh, čim prej začeli s trialogi in jih tudi seveda eh, čim prej zaključili, da bodo regije lahko vedele, pri čem so. To se mi zdi izjemno pomembno, ampak nad vsem tem še vedno visi Damoklejev meč večletnega finančnega okvira. Do zdaj ni bilo dogovora, ne glede predloga komisije oziroma komisarja Oettingerja, kaj šele dogovora glede tega, kaj želi Evropski parlament. To pomeni, kolegice in kolegi, da se lahko zgodi, da bodo države članice oziroma da bo svet potrdil eh, proračun, ki bo nižji od predloga komisije. Če se to zgodi, potem bo treba kohezijsko politiko nevrjetne posebno na novo zasnovati. Tega si ne želim. Ampak zato moramo poslati signal svetu, tudi mi na tem skupnem sestanku. Svet mora čim prej začeti s pogajanji, tako da bomo lahko eh, nekje na relaciji parlament, komisija oziroma nekje eh, v moči teh dveh predlogov našli ustrezno podlago za nadaljne delo. No, kaj smo predlagali na področju oziroma v okviru eh, krovne uredbe? Komisiji se zahvaljujem za uh, predstavljen predlog, v katerem pride do sodelovanja vseh regij, vseh držav članic v Evropski uniji, kar je ključnega pomena za um, verodostojno in delujočo kohezijsko politiko v prihodnje. Ampak treba je tudi uh, to kohezijsko politiko podkrepiti z zelo solidnim, močnim načelom sodelovanja, v katerem bodo lahko sodelovali vse občine, vse regije. Tudi, ko gre za samo pripravo programov, ne samo za njegovo izvajanje. In zato bomo poskrbeli v zakonodajnem postopku. Pomembno se nam zdi, da eh, področje eh, podeželskega razvoja oziroma razvoja podeželja vključimo v kohezijsko politiko, da ne bo prišlo samo do eh, tega, da bi razvoj podeželja razumeli kot um, podporo kmetom, ampak želimo povedati, da je razvoj podeželja več kot samo to. Mislim, da bi lahko v okviru uh, krovne uredbe to tudi storili. Zato se v našem predlogu zauzemamo za to, da tudi razvoj podeželja zopet uvrstimo uh, v to krono uredbo. Kolega Arimon je že jasno povedal, da eh, nas eh, ali da si želimo, da se tudi program Interreg eh, bolj eh, izpostavi in da se tudi poveča sredstva za program Interreg na 3 odstotke. Eh, Ne glede na to, ali predlog eh, komisije jemljemo kot osnovo, kot finančno osnovo ali javno finančno osnovo ali kot kaj drugega. Želimo si, da bi se sredstva za program Interreg povečala. Kajti tudi v prihodnje si želimo eh, evropskega teritorijalnega sodelovanja. Ampak po drugi strani si tudi želimo eh, sredstva, ki jih imamo na voljo, na bolj učinkovit način povezati z drugimi programi Evropske unije, kjer je to možno in smiselno. To se nam zdi zelo pomembno. Ampak o tem bi povedala, da kohezijska politika ni samo nek preprost instrument, s katerim pač izvajamo neke investicije nekje v Evropi. Ne, kohezijska politika je instrument, s katerim na področju uh, raziskav in razvoja lahko intenzivno sofinanciramo projekte Kila, s katerim lahko intenzivno podpiramo boj proti podnebnim spremembam, s katerim lahko pomagamo pri razvoju v prihodnost, ne v preteklost. In to je instrument, ki je unikaten v Evropski uniji. Zato ga je treba bolj povezati z prihodnimi raziskovalnimi programi, kot so uh, obzorje Evropa, Horizon Europe. Tudi programe kot so Invest EU so tu zelo pomembni. Če se bomo strinjali s transferi, še ne vem. Um, poročevalci sicer to zavračajo, vem, da obstajajo različna stališča glede tega in v prihodnih tednih oziroma mesecih bomo morali najti kompromise glede tega. Še enkrat bi se zahvalil komisiji. Komisija se je zelo potrudila za to, da bi uh, v, lahko tudi na področju kohezijske politike uporabili vse poenostavitve, ki smo jih dosegli pri uredbi Omnibus. Tudi Evropski parlament to podpira. Zelo redko imam sicer priložnost sodelovati z odborom regij v takšnih eh, oblikah, ampak eh, zato bom pa to priložnost zdaj skoristila in prosila odbor regij, da upošteva naslednje če bo prišlo samo do poenostavitev na evropski ravni, to ne bo koristilo nikomor. Potrebujemo poenostavitev v celotni liniji, na celotni liniji od vrha do, do dna. Zelo pogosto uh, obiskujem regije, pa ne samo nemških regij. In vem, da obstaja v državah članicah še vedno precej Eh, dela, ki ga je treba opraviti. Predvsej stvari je treba poenostaviti tudi v državah, v regijah. In nikomor ne bo v pomoč, če bomo če čez pet let govorili, da si želimo mi tu stvari mm, napraviti bolj enostavno, ampak kriv je Bruselj. Na dolgi rok ta argument ne zdrži, kolegice in kolegi. Zaradi tega bomo trpeli vsi. In kot posledica, oziroma posledica tega, bo še večji euroskepticizem. In tudi zato moramo izkoristiti to priložnost, te stvari dejansko poenostaviti na naši strani in na strani regije. Tako da, kolegi iz odbora regije, prosim vas, tudi ko boste šli domov, skušajte najti možnosti za poenostavitve. Ne samo kazati s prstom na Bruselj in neke više inštance. Ustvariti je treba medsebojno zaupanje, ker samo tako bomo lahko stopili korak naprej. In ko, boš, ko bomo pripravili komentarje k, k, eh, krovni, k krovni uredbi, bomo odgovorili tudi o tem. Želimo več denarja za kohezijsko politiko, želimo pa tudi več smiselnih projektov na področju kohezije. Prepričan sem, da številni državljani niti ne vedo, kaj Evropska unija sploh eh, počne, oziroma koliko denarja namenja regijam. Spomnim se zadnjih eh, pogajanj okoli krone uredbe, ker je to bil eden izmed najtežjih delov eh, celotnih pogajanj. Težko se je bilo z državami članicami dogovoriti, kaj točno bo pisalo na tistih tablah na gradbišču kjer se omenja Evropsko unijo, naprimer. Vem, kako težko je bilo tudi eh, nekako spraviti skozi predlog, da bi na neki agenciji za zaposlovanje eh, imeli eh, tablico, v kateri bi pisalo, da tudi Evropska unija sofinancira določene programe. Države članice so dejale, da to ni možno, da gre tu za. Eh, nacionalne stvari, in da se programi tako hitro spreminjajo, da ne moremo um, slediti. Um, ali ne moremo kar pošaljno govoriti, da Evropska unija stvari tu sofinancira in pa pomaga razvijati. Jaz pa mislim, da to moramo storiti, kajti v prihodnih mesecih bo to pomembno, ne samo v času uh, predvoljene kampanje za evropske volitve, tudi potem. Kajti gre za zaupanje, za zaupanje v Evropsko unijo. To moramo ukrepiti in spet postati neka institucija, ki eh, ponuje rešitve, ki stvari lahko izboljša, namesto da bomo ostali tisti, ki so težava. Evropa ni problem, Evropa je rešitev tudi za prihodnost in mislim, da bomo na tem morali delati vsi. V odboru za regionalne zadeve se trudimo in upam, da bomo skupaj tudi uspešni. Hvala. Najlepša hvala, Mihajl Šnajder, naš soporočevalec za uredbo o skupnih določbah. Najlepša hvala. Najprej eh, bi povedal, da sem hvaležen za to, da smo lahko spet tu, da, smo, da ste organizirali skupni sestanek. Takšne zasedanja so zelo koristna, zelo pomembna, kajti tudi v preteklosti smo na ta način dosegli pomembne rezultate. Rezultate, ki imajo tudi dobre učinke v celotni Evropski uniji. Mislim, da ne pretiravam, kot pravim, nekaj takega, kajti gre za situacijo, kjer eh, smo zmagovalci vsi. Vi odločate, v stvarih, mi pa vam um, <clears throat> potem signaliziramo, kako ta kohezijska politika, ki jo tu potrjujete, sprejemate, deluje v praksi, v regijah, v občinah. Govorimo o tem, kaj pod, deluje dobro in kaj deluje slabše. Vsi imamo torej korist od takšnih zasedanj. Tako da še enkrat hvala za to. Jaz zdaj ne bi še enkrat uh, govoril, kako podpiram kohezijsko politiko zato, ker po eni strani tega ni treba eh, početi, ker je to samo umevno. Ehm, zato bi se raje osredotočil na nekaj bolj konkretnih zadev, s katerimi bi dopolnil tudi konkretne stvari, ki smo že slišali. Začnimo z nekoliko bolj čudno, ehm, paradoksalno situacijo. Prejšnji teden smo dobili poročilo Evropskega računskega sodišča v katerem je pisalo, kakšno je stopnja napak pri uporabi strukturnih skladov. Zelo majhna je, pod 3 odstotki. In ta stopnja se še niža. Po drugi strani pa smo v medijih prebrali, da je eh, stopna odliva iz teh stru, strukturnih skladov eh, pod optimumom. In zakaj prihajajo te diskrepance? Kaj lahko storimo? kako lahko to eh, vedno slabše stopno črpanja eh, izboljšamo. Mislim, da bi morali izkoristiti trenutno programsko obdobje in izkušnje, ki smo jih ali ki jih lahko potegnemo iz tega obdobja, ter to uporabiti pri prihodnem obdobju. Vedno v naših mnenjih govorimo o ponestavitvah, o administrativnih ponestavitvah. In tu se lahko strinjam z gospod Krelj res je, ne smemo vedno kazati s prstom na Bruselj in stvari izboljšati tudi v naših regijah. To pravim kot predstavnik regionalne vlade, ker mi že razmišljamo o tem, kaj lahko sami storimo za to, da eh, se pravila prihodnega programskega obdobja poenostavijo. Mislim, da smo prvi korak k temu že storili. To je prvi korak, nismo pa še na cilju. In eh, skupno stališče gospe Marini In uh, mene, ki bo predstavljeno pozneje tekom tega leta, bo vsebovalo tudi konkretne predloge, kako to storiti v praksi. Sve, kako poenostaviti vse administrativne postopke. Če se vprašam, kako izboljšati porabo sredstev, se treba najprej verjetno treba vprašati, kako izboljšati porazdelitev sredstev. Še vedno obstaja tri kategorije regij v Evropski uniji. sredstva so temu prilagojena. Ampak predvsej pomislekov imamo glede eh, predlaganega zmanjšanja sofinanciranja za posamezne kategorije regij. Še posebej v preho, tako imenih eh, prehodnih regijah. Komisija predlaga znižanje z 80 na 55 odstotkov sofinanciranja za te regije parlament, kot kaže, predlaga 60 odstotkov, mi bomo v našem mnenju predlagali 70 odstotkov. Še enkrat ne povem, da govorim kot nekdo, ki se s tem ukvarja v praksi. Sofinanciranje, znižanje za 20 odstotkov, kot predlagate vi, ali celo za 25 odstotkov, kot predlaga komisija, bi v praksi pomenilo zelo oteženo črpanje kohezijskih sredstev, kajti za nas veljajo tudi zelo stroga pravila proračunske discipline, ki se jih moramo držati, želimo se jih držati in preprečiti um, um, pošaljno um, um, črpanje sredstev, kot bi si jih želeli. Proračun ni neka masa, nedoločena masa sredstev. Ne, to so sredstva, ki so v večini namen, namensko vezana na projekte manevrskega prostora ni veliko. In če se stopna sofinanciranja zmanjša za 20 ali 25 odstotkov, bo to povzročilo velike težave v regijah. Potem glede, še glede porazdelitve sredstev, kjer se ne strinjamo posebno s parlamentom. Gospa Krecu, pozdravljam vaš komentar glede varnostne mreže s katero bi zagotovili, da padec ne bi znašal 50 ali 60 odstotkov, ampak da nihče eh, ne bi izgubil več kot 24 odstotkov. Tako da eh, to pozdravljamo. Ampak merilo za to je nacionalna raven. To bi privedlo do težav v velikih državah, eh, kjer obstajajo regije, ki so različno razvite. Sam prihajam iz vzhodne Nemčije. Če bi za celotno uh, Nemčijo veljala varnostna vrednost 76 odstotkov, bi vse eh, regije v Nemčiji izgubile več, kot pa samo mi na vzhodu Nemčije, ker se stvari sorazmerno porazdelijo. Tako da, glede vašega predloga, 76 odstotkov da, ampak merila morajo biti na regionalni ravni, ne na ravni države članice. ker države pač sredstva, ki jih prejmejo v okviru hezije, porazdelijo glede na uh, lastne potrebe. Podprl bi to, to, kar je povedala kolegica Marini. N plus 2 oziroma N plus 3. Še posebej v začetku prihodnega programskega obdobja bi prehod na N plus 2 pomenil velike težave. Treba je končati s trenutnim programskim obdobjem, tu velja še načelo N plus 3, ampak novo programsko obdobje se že začenja. Upam, da bo to mm, skladno s časovnico, ampak nisem posem pripričan. Kmalo bodo stvari potekale sporedno, potem pa sledi že posem novo obdobje, ko bomo morali že v izhodišču uh, se soočiti s to težavo N plus 2. In mislim, da bo ravno začetek novega programskega obdobja povezan s še večjimi težavami pri črpanju sredstev. Torej, to so tri najpomembnejše stvari, ki sem jih želel omeniti in pri katerih eh, z Evropskim parlamentom nismo povsem enakega mnenja. Torej, varnostna mreža na regionalni ravni, sofinanciranje še posebej pri prehodnih regijah in pa načelo N plus 3 za naslednje programsko, programsko obdobje to je treba ohraniti. To mislim, da bi bili trije um, elementi, s katerimi bi lahko poskrbeli za učinkovito s, dodeljevanje in pa črpanje programskih sredstev v naslednjem programskem obdobju. Želim vam uh, kar se da veliko uspeha pri vašem uh, delu, pri vašem projektu, da bi večletni finančni okvir potrdili še pred prihodnimi. Uh, evropskimi volitvami prihodne leto. Mi vam bomo pri tem pomagali in skušali storiti vse za to, da bi prepričali države članice, da je to tako pomembno vprašanje, da ga moramo razrešiti še pred prihodnjimi evropskimi volitvami. Najlepša hvala za besedo in še enkrat hvala za organizacijo tega skupnega zasedanja. Thank you, thank you very much. Now Najlepša hvala. Gospod Van Miltenbrug, koordinator skupine ALDE v odboru regiji. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Odlično je, da imamo danes priložnost v tej zadevi pogovarjati s predstavniki odbora regije, da se skupaj pogovorimo o predlogu komisije. To je zelo koristno. Zelo kratek bom, zato da bi dal priložnost tudi drugim članom tega odbora, da postavijo vprašanja. Uh, enkrat smo že sedeli v isti sestavi kot danes in tam sem povedal, da potrebujemo ne revolucije, ampak eh, evolucijo kohezijske politike. In zelo sem zadovoljen, zdaj ko opažam, da poskušamo modernizirati trenutno kohezijsko politiko in dodati neke moderne elemente. Prav tako pa je zelo pomembno za skupino ALDE, da vključimo vse regije v Evropi, ne samo tiste, ki eh, zaostajajo, ki potrebujejo več solidarnosti. Mislim, da je prav, da investiramo tudi v vodilne regije v Evropi, naprimer pametna, speci pametna specializacija. Eh, Prav tako sem zadovoljen, ker smo na bolj prominenten način omenili podnebne cilje. Mislim, da bi lahko bili še bolj ambiciozni. Boj proti podnebnim spremembam je ključen in vsak evro, ki ga namenimo temu danes, zato da bi se izognili globalnemu segrevanju, bo pomenil, da bomo manj denarja potrebovali v prihodnosti. Samo pogledajte, kaj je ravno kar objavil IPPC. In mislim, da bomo hitro ugotovili, da je pametno se začeti pogovarjati o višjih ambicijah. Nekaj novih elementov je tule. Eden izmed novih elementov je nova komponenta Interregno. To je zelo všeč liberalcem. In ta komponenta bo omogočila inovativne medregijske investicije. Uh, uh, grozenje različnih ekonomskih akterjev bomo podprli in uh, bolj, boljše izvajali evropske strategije za um, pametno specializacijo. Na ta način bomo lahko v Evropi imeli evropske pionirje, tako rekoč, na področju inovacij. Ne, tekmujemo pa vedno drug, z drugim v Evropski uniji. Ne pozabimo, tekmujemo z ZDA, z Kitajsko in z drugimi azijskimi državami. In eh, na ta aspekt ne smemo pozabiti. Tako da predlagam, da ohranimo predlagani proračun za to peto komponento. Ni pa vse povezano z denarjem tako da bi si dovolil še eno besedo v zvezi s evropskim čezmejnim mehanizmom. To je tudi del svežnja in kaže na to, da ne gre vedno samo za to, da bi z financiranjem interega ukrepili uh, eh, čezmejno sodelovanje. Včasih je dovolj, da imamo zakonodajni predlog za to. Zdaj ga imamo, zato da bi odpravili določene administrativne in pravne ovire. Kot poročevalec sem zelo zadovoljen, da lahko sodelujem z odborom regij na tem predlogu in mislim, da gremo v pravo smer in s pravo hitrostjo. Potem pa še ena zadnja beseda glede neke občutljive teme. Včasih v regijah ne vedo, zakaj bi morali kohezijsko politiko povezati z evropskim semestrom, zakaj je a, eh, treba tudi kohezijsko politiko povezati s strukturnimi reformami, tudi tega v regijah ne razumejo pogosto. Prav tako pa je vprašanje, zakaj je pomembno a, eh, izdatke z EU proračuna povezati z spoštovanjem vladavine prava. Zares bi se močno zauzel za to, da ne smemo pozabiti, da lahko evropske politike izboljšajo vredovino pravo, lahko tudi izboljšajo gospodarsko upravljanje v državah članicah in to vse bo imelo pozitiven učinek na razvoj regije. Kohezijska politika pa ni izolirana politika, ne smemo pozabiti na to. To je integriran del evropskih politik, ki je glavno investicijsko orodje Evropske unije. In jaz želim v prihodnosti videti, da bo ta kohezijska politika zares integrirana v druge politike in da bo vseh država članica dobro upravljena. Edino na ta način bomo s kohezijsko politiko dosegli dobre rezultate za nas vse. Če pa nam uspe potem še skomunicirati te rezultate v regijah in zato moramo računati na sodelovanje lokalnih akterjev, v tem primeru sem prepričan, da bomo imeli tudi četrto kohezijsko politiko, ne samo v naslednjem um, proračunskem obdobju, ampak tudi v naslednjih desetletjih. Najlepša hvala, gospod Ries Berman. Upam, da sem pravilno izgovoril vaše ime. Hvala, predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. Hvala za priložnost, da danes ne govorim to skupno zasedanje. Zelo pomembno, da imamo to vrste sodelovanje v zvezi s to temo, ki je zelo pomembna odboru regije. Sem poročevalec na odboru regije za IRDF in za a, kohezijski sklad, tako da se bom osredotočil na a, ti dve zadevi. V naslednjih a, tednih a, bomo obravnavali osnutek mojega mnenja na a, skupini Kotr, tako da bom omenjal osnutek, ki ga še nismo obravnavali formalno na odboru regi. Pripravil pa sem ga s sodelova, v sodelovanje z člani odbora regi, s gospod Mihajlovo, gospodom Kocelinjem in tako naprej. Prav je, da na tej tako pomembni temi delamo skupaj s poslanci Evropskega parlamenta. Predlagani so bili določeni rezi proračuna, to je obžalovanja vredno, je pa to tudi tema, o kateri so že na dolgo govorili predhodni govorniki, tako da se v te reze proračuna ne bom spuščal. Želel pa bi se zahvaliti uh, generalni direkciji regijo za ta predlog. Mislim, da ste šli v pravo smer, zlasti kar zadeva poenostavitev. Ne bomo torej predlagali nekih ogromnih odmikov od eh, predloga komisije v zvezi s temi vprašanji. Bi pa kljub vsemu izpostavil par tem, par področji, kjer eh, bi bilo zadeve dobro izboljšati. Zelo dobro bi je bilo slišati komisarko, ko ste govorili o tem, da ne bomo pozabili na nobeno regijo in da bi morali imeti kohezijsko politiko za vse regije. Če želimo Evropo približati državljanom, moramo začeti delati v mestih in v regijah. Pač tam, kjer je Evropska unija lahko deluje najbolj učinkovito in najbližje državljanom. Poglejmo, kakšni so predlogi zdaj. Tematska koncentracija na nacionalni ravni, ne več na, ne, ne, ne več na regionalni ravni, potem je tu tudi prostovolen transfer sredstev v instrument InvestEU tam okoli 5 odstotkov, za 5 odstotkov proračuna gre. In s pričo teh elementov ugotavljam, da je prišlo do nekega premika iz regionalne na nacionalno raven. In jaz pri, pri zastopam regije in to nam ni najbolj všeč. Tako da bomo predlagali kar nekaj amandmajev za to, da bi to spremenili. Sam sem se že pogovarjal z DigiRegio in uh, ta sprememba iz eh, regionalne na nacionalno raven naj bi se ne zgodila namen, namenoma. Tako da upam, da bo komisija tudi v tej luči um, obravnavala naše spremembe. Mislim, da je prav, da gremo v smeri regionalizacije kohezijske politike. Mislim, da to zares pomaga uh, in približa Evropsko unijo državljanom. Še ena pomembna tema, pa so socialni vidiki um, SRR-ja. Predlagali bomo amadmaje za to, da bi okrepili enakost med spoloma in načelo nediskriminacije. Vem, da je to del splošnega pravnega reda Evropske unije, ne ponavlja pa se teh načel v um, SRR-ju, tako da bomo to predlagali, zato ker menimo, da je prav, da se ta načela podari, ko govorimo o tako velikih delih evropskega proračuna. Pa še pri socialnih vprašanjih eh, menimo, da bi morali demografska vprašanja malce bolj prominentno obravnavati. Obstaja ogromno delov Evropske unije, iz eh, katerih se prebivalstvo odseljuje. Vendar se pogosto pogovarjamo samo o migracijah iz tretjih držav v EU, včasih pa se tudi uh, uh, migracije v Evropski uniji problematično. Včasih rešijo kakšno zadevo, ampak mislim, da bi lahko tudi to uh, nam bolj na tančen način obravnavali tudi v uredbi ESRV. Prav tako pa želimo, da bi ta uredba postala bolj zelena. Vem, da je eden izmed političnih ciljev, da imamo bolj zeleno Evropo, uh, Bolj konkretno pa bi morali omeniti naprimer podnebne ukrepe, eh, prilagajanje in pa večjo odpornost za naravne nesreče. V zadnjih nekaj letih smo bili priča kar nekaj nesreč, eh, potresi, poplave in mislim, da bi bilo dobro uporabljati oziroma imeti možnost, da se uporablja eh, sredstva iz SRR e tudi za naravne nesreče. In to ne ad hoc po nesrečah, mislim, da bi moral to vrstni mehanizem postati ključen del kohezijske politike, tako da bomo predlagali amandmaje tudi v tej smeri. No, če zaključim, všeč nam je splošna usmeritev, za katero se je odločila komisija, ampak menimo, da bi morali regionalizirati politiko, v večji meri bi morali obrnovati socialne aspekte in zagotoviti bolj zeleno politiko. Tako da bomo predlagali kar nekaj amendmajev, nekateri so morda malce bolj tehnične narave, ampak mislim, da bi lahko z njimi v veliki meri izboljšali uredbo. In glede na to, da danes obravnavamo to vprašanje tule, lahko še izpostavim, da se vsi strinjamo glede tega, kako pomembna je kohezijska politika, kako pomemben je regionalni oziroma sklad za razvoj regiji. E SRR in strinjamo se glede ciljev, ampak tudi, računamo, tudi razumemo eh, vse pritiske v zvezi s evropskim proračunom. Upam, da vam bo uspelo torej obraniti te zneske, ki jih je predlagala Evropska komisija. Vem, da boste to obravnavali v trialogih, mi pač tam nismo zastopani. Uh, odbor regi tam ni zastopan na trialogih o proračunu, ampak upam, da boste uspešno uspeli zagovarjati vse te politike in pa tudi proračunske postavke, ki so bile namenjene zdolj. Prav, najlepša hvala, koordinatorjev več ni, tako da bi dala besedo gospodu Banistelroju, ki bo nadaljeval z razpravo. Ja, najlepša hvala. Hvala za to priložnost. Slišali smo že veliko zadev danes. Ampak, če pogledamo, kakšen je predlog komisije, ugotovimo, da kohezijska politika še vedno uh, sami srčiki evropskih ukrepov in ciljev. Je pa manj denarja. Manj denarja imamo v kohezijskem skladu, tudi zaradi rezultatov v novih državah članicah. In to je logična posledica vsega. Je sicer to obžalovanja, vredno tudi v smislu investicij v infrastrukturo, ampak to pač je. Tako drugo, menim, da bi morala kohezija ostati obravnavana, kot je zdaj obravnavana. Samo pogledajte interne migracije. Prihaja do izseljevanja iz določenih delov Evropske unije. Naprimer, deli Poljske, območje Romunije. Tam se pričakuje, da bo izginila po, polovica populacije zaradi staranja in zaradi tega, ker so drugi deli Evropske unije bolj privlačni, določeni centri odličnosti in tako naprej. Polovica bo odšla. In to je ta veliki ziv. Kako ponuditi neke rešitve ljudem, ki bodo ostali v tej regiji? Samo predstavljate si neko uh, vas, mladih, ni več samo še stari, kako bodo tam verjeli v evropske projekte? vprašali se bodo sploh, kakšne uh, zadeve je predlagala Evropska unija. Ne vem, uh, razvoj, rast, delovna mesta. Ne, tega ni, zmagovalec pobere vse. Ampak ravno zato imamo kohezijsko politiko, zato da je ponudimo tudi tem osebam nek odgovor. Uh, eh, Akrel, gospod Arimond, uh, sta prej oba omenila inštrumente, ki jih imamo za to. Kohezijska politika je še vedno močna, je pa tudi usklajena z drugimi eh, politikami. Sam sem poročevalec za odnose z obzorjem 2020. In jasno moramo povedati, da 90% teh 120 milijo, milijard gre starim državam članicam. Tam so namreč najboljše in univerze, oni poberejo tiste največje investicije iz obzorja 2020. Tako da moramo pač eh, začeti s to prvo tematsko koncentracijo, znanjem, in že imamo te inštrumente, že lahko. Obravnavamo tudi investicije od spodaj na vzgor, in da nekje zares zgradimo močnejšo Evropo, ne pa da samo ulagamo eh, že obstoječe sedeve. Ampak zato imamo tudi nove inštrumente, naprimer Evropski inštitut za inovacije in tehnologije. Lansko leto prejšnji teden so pravzaprav praznovali deseto obletnico. Mlada inštitucija je to, ima pa 40 različnih objektov, kjer pač poslujejo in delujejo. In 80 odstotkov izmed teh 40 je v uh, starih državah članicah, 20 pa v uh, novih državah članicah. In tam se pač pogovarjajo o pametni specializaciji in tako naprej. Ampak eh, ogromne možnosti obstaja, naprimer eh, proizvodnja oziroma predelava eh, bioodpadkov, novi materijali, energetska tranzicija, podnebne spremembe. In tu lahko tudi te bolj oddaljeni deli Evropske unije odigrajo zelo pomembno vlogo. In s tem bi se želel navezati tudi na to, kar je povedala gospa Krelj. Mi se skozi kohezijsko politiko moramo iskati priložnosti, ki bodo pisane na kožo določenem regijem, zato da bomo lahko dosegli ta pristop 1 plus 1 je 3, da bomo zares dosegli neko višjo brzino. Država se lahko na regionalni uh, ravni odloči, da bo 5 odstotkov uh, sredstev iz uh, eh, SRR-ja namenila projektom, ki so v v, nekako v filozofiji obzorja 2020. Ne bo šlo to skozi evropsko raven, ampak bo nacionalna raven odločila, da bo 5 odstotkov teh sredstev prerasporedila v druge, v druge projekte. Ogromno zadev se pripravlja. To so izjemno pomembne spremembe. Je pa manj sredstev, dva komentarja imamo v zvezi s tem. Torej, denar moramo uporabljati bolj učinkovito. Več pa potrebujemo tudi na VFO-ju. Vsak evro, ki ga Nemčija da v kohezijsko politiko, se jim povrne, za vsak evro se jim povrne 1,5 evra Nemčiji. Oni so namreč največji eh, proizvajalec na notranjem trgu. Potem dobijo denar še iz finančnega trga, iz realnega gospodarstva in iz evropskih sredstev. Nizozemci pa dobijo 1,4 evra za vsako vloženi evro. Tako da tu ne gre samo za neko politiko kompenzacije, tukaj gre za centralno politiko. In tu je treba izvesti določene spremembe, zato ker se spremenja svet. Zato ker imamo kohezijsko politiko in pa druge cilje, naprimer politiko, podnebne znanje, konkurenčnost, zelena, Evropa, rast in delovna mesta. Pomembno se je razpravljati, pomembno je razpravljati o tem, ne samo v našem odboru in pa s kolegi iz eh, Kotarja. O tem se moramo pogovoriti tudi na plenarnem zasedanju. Kohezija se splača, na lokalni ravni eh, z kohezijo, lahko konec koncev dobimo volitve, se borimo proti eh, populizmu in tako naprej. In tudi državljani se najpogosteje pogovarjajo o rezultatih, ki so bili doleženi, eh, doseženi na lokalni ravni. Ni dovolj samo, da jim dajemo sredstva, ampak da jim omogočimo tudi nove načine komunikacije. Danes imamo tudi podelitev nagrad regijo. In mislim, da bomo tu imeli priložnost, da res pokažemo, kdo so tisti, katere so tiste zvezde v Evropski uniji. Merci, monsieur le président. Merci, madame la commissaire. Euh, ja, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za to, ker ste povedali, da ste zavezani k temu, da bomo imeli pač dober proračun za kohezijsko politiko v teh težkih proračunskih časih. Ne bom izgubljal časa zdaj s tem, vemo, da je kohezijska politika nekaj, kar skrbi za socialno, teritorijalno in gospodarsko kohezijo, ta tri področja obstajajo. Želela pa bi se navezati na to, kar je ravno kar povedal gospod Nistelroj. S kohezijsko politiko moramo ustvariti pogoje za več rasti, za manj tren v Evropski uniji, da bo manj tren na regionalni ekonomski ravni. Prav tako pa ne sme priti do socialnih zlomov. To lahko preprečimo s kohezijsko politiko. Kar nekaj govornikov, tudi gospa Krel, je podarila to, da je treba imeti politiko za regije, spoštovati pa moramo tudi načelo subsidijarnosti, to se nam zdi pomembno. To ni politika držav članic. Moja skupina je odboru regij je sprejela tudi poročila oziroma pripravila poročilo po leti, gre pa za poročilo o um, evropskem teritorijalnem sodelovanju, o tem predlogu, ki ga je predlagala komisija slišala sem za mnenje vsak in mislim, da smo sprejeli dobro besedilo, kljub eh, temu, da so bili roki kratki. Seveda obstajajo različna stališča, podani bodo eh, včasih tudi kontradiktorni amadmaji, ampak mislim, da stopamo v neki smeri konvergence. Stališča se eh, zbližujejo kljub temu, da prihajamo iz različnih političnih strujev kar zadeva evropsko politiko teritorijalnega sodelovanja, smo se pogovarjali z različnimi deležniki v različnih regijah in eh, včasih so malce razburjeni, so, so malce razburjeni glede na primer dejstva, da je bil predlagan nižji proračun, razumemo zakaj je do tega sicer prišlo, ampak kljub vsemu. Potem je tu še uh, četrto eh, področje, Interreg Evropa, tudi tam uh, vidimo, da imamo veliko manj sredstev, kot pa smo jih imeli prej. Prav tako uh, različne akterje skrbi uh, sodelovanje na pomorskem področju z gospodom. Ali bomo se s tem, tem pogovorila, videla samo vse amantmaje, in obstaja kar nekaj pomislekov v zvezi s tem, uh, Eh, pomorskim sodelovanjem, ki bo zdaj del uh, transnacionalnega sodelovanja. Na določenih eh, območjih Evropi, naprimer na otokih, pa tudi drugot, naprimer sodelovanje Estonija, Finska, vemo, da smo, da imamo pač meje na kopnem in na morju in tudi meje na morju so meje. In številni akteri so nas opozorili na to, da moramo izenačiti nekako kopenske in pomorske meje. In zato bi moralo pomorsko sodelovanje ostati v uh, okviru čezmejnega sodelovanja. Številni akteri so pokomentirali tudi uh, teh novih 25 km, uh, kar nekaj reakcij smo imeli z tem. Če želi ena regija sodelovati z drugo, mora 50 odstotkov prebivalstva te regije živeti v 25 odstotkih oziroma v 25 kilometrih meje. Ampak ne vem, gorska območja, to je, to je težavno. Tam nimamo ne vem kakšne gostote prebivalstva, ampak obstajajo pa zelo močne potrebe po uh, sodelovanju. Vem, da se spuščamo v podrobnosti tole. Uh, Ampak ja, pogovarjali smo se v zadnjih dveh mesecih z več kot 200 deležniki in opozorili so, ne, na, imeli so kri, ne toliko kritike, ampak so rekli, da zadeve, ki dobro delujejo, zdaj je treba ohraniti. Prav tako pa želijo sodelovati drug z drugim in to je zelo pozitivno, zlasti v, v teh časih, v katerih živimo. Z gospodom Arimojo, Arimonom, s poslancem Arimonom so se srečala in eh, ugotovila sva, da se strinjava glede številnih zadev, glede številnih točk. Z gospodom Marinjem in gospodom Schneiderjem se, smo se tudi pogovorili in eh, vsi smo se strinjali, kako pomembno je ohraniti to eh, čezmejno sodelovanje, da je to ena, eno izmed najpomembnejših področji sodelovanja kohezijske politike. Še tri zadeve bi želel omeniti, sicer smo to danes že slišali, ampak kljub vsemu ne to ponovim. Načelo poenostavitve. Pri teritorijalnem sodelovanju je treba narediti mesto tudi za manjše projekte čezmenega sodelovanja, uskladiti je treba eh, to sodelovanje tudi z makroregijem, potem je treba vsega, bolj podrobno odeleviti eh, pomorska, obmorska področja. Eh, to je bilo deležnikom zelo všeč, ampak kljub vsemu pa ostaja ena točka, o kateri se tudi naša skupina Kotršeja pogovarja. Prepričana pa sem, da bo to obravnaval tudi Evropski parlament gre za četrto področje, interreg. Zres je veliko povpraševanje po tem, da bi imeli proračunske zneske na istem nivoju, kot smo jih imeli v preteklosti. To je povedal tudi gospod Arimon. Potem pa peto področje teritorijalnega sodelovanja, to je neka inovacija, to drži, gre za inicijativo za interregionalne investicije na področju inovacij. Mi smo mnenja, da je to zelo dobra inicijativa, odlična pobuda, kot je to povedala komisarka že prej. Inovacije potrebujemo v regijah, to drži. Prav tako morajo regije sodelovati na področju naložb, inovacij, vlagati morajo tehnologije, ki so dovolj napredne za to, da bo ustvarjen napredek, ampak tega ne smemo rezervirati samo za tiste najbolj konkurenčne, najuspešnejše regije. To mislim, da je povedal gospod Nistelroje. Danes pogosto gredo pač sredstva v regije, ki so že tako in tako najuspešnejša, najbolj inovativna in najbolj konkurenčna. In to je treba spremeniti. In sicer ta mehanizem, ki sem ga omenila, mora biti dostopen vsem evropskim regijam, tudi tistim, ki trenutno tehnološko niso na vem kako napredna ali uh, konkurenčna, ki imajo določene handicape, ampak ki imajo ideje in ki lahko inovirajo uh, organizacijsko gledano in tako naprej. V tej bodoči politiki teritorijalnega sodelovanja, ki ne bi bila inovativna, je uh, treba upoštevati in v njo je treba vključiti vse regije. In to velja tudi za peto tematsko področje. Če sklenem, podobno kot ostalim, se mi zdi, treba zagotoviti to, da bo ta politika izvajana na regionalni ravni. Mislim, da bomo na ta način ustvarili več dodane vrednosti na evropski ravni. Teritorijalno sodelovanje je nekaj, kar je skoraj da najbolj poznana politika Evropske unije, poleg Erasmusa. In mislim, da bi morali to ohraniti tudi za voljo kohezije, zlasti v trenutnih političnih časih. Vemo, da obstaja ogromno negotovosti v določenih državah članicah. Mislim, da je pametno eh, ohraniti to, kar dobro deluje. Kar se je izkazalo kot učinkovit mehanizem za sodelovanje med eh, regijami, čez menjimi ali pa ne. In ti mehanizmi že več desetletij omogočajo regijam, da skupaj gradijo in vodijo neke projekte in mislim, da je pametno to ohraniti. Hvala. Ja, najlepša hvala. Gospod Boštinjar, izvolite. Najlepša hvala. bi govoril romunsko, obljubim pa, da bom kratek. Avemo face probabil do mari constrângeri. Și au fost subliniate de toți antevorbitorii și vreau să subliniez. Slišali smo, kakšni so naši, naši cilji, tudi strani drugih govornikov. In danes v tej dvorani smo si tako složni, tako podobna stališča imamo, da se skoraj da zdi, da smo ideologijo pustili pred vrati. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, kako pomembna je kohezijska politika. Mislim, da si lahko samo čestitamo spriče tega. In kot drugo, treba je strateško pametno zastaviti zadeve, zato da bi v tem obdobju sredstva uporabljali za gospodarsko in energetsko tranzicijo. Kolega Miltenburg je omenil, da moramo javnosti malo bolj učinkovito eh, skomunicirati, kaj se dogaja, in pa tudi, eh, da imamo jasno predstaviti, kakšno poročilo je sprejel IPPC. Včeraj sem prebral en naslov v uh, časopisih, kjer je pisalo: Zbudite se, idioti. E, mislim, da se moramo zbuditi in te inštrumente uporabljati na bolj učinkovit način, pa naj gre za Invest EU ali pa katerekoli druge inštrumente. Skratka, ta sredstva moramo uporabiti zato, da bo Evropa še vedno imela vodilno vlogo, kar zadeva podnebne spremembe. Prav tako lahko s temi sredstvi zagotovimo, da bomo še vedno eh, največji donator tisti, za tiste države, ki se um, soočajo z največjimi omejitvami. To moramo zagotoviti, če ne bomo samo ostali pri praznih obljubah iz Pariza. Ampak ogromno grožen vsaja in ta, to poročilo IPPC-ja, omenja, kaj se bo zgodilo do leta 2050, če se temperatura zrače zviše za 1,5 stopinje. Do kakšnih katastrof bo prišlo, če se zrače segreje za 1,5 stopinje. In kmalo bomo morali začeti sprejemati konkretne odločitve za to. No, zdaj pa še par konkretnih uh, komentarjev glede tega poročila. Strinjam se, kako pozitivne se lahko naše odločitve tudi v uh, odnosu do evropskih uh, volitev. To zna vplivati na to, kdo bo v parlamentu naslednjem sklicu podporniki ali pa sovražniki Evropske unije. In s kohezijsko politiko se lahko uh, borimo za evropski projekt. Komisarka, menim tudi, da je pomembno, da ne uvajamo nekih dramatičnih sprememb v trenutni kohezijski politiki. Organi upravljanja, lokalni in regionalni akteri zdaj namreč poznajo sistem in ga lahko izvajajo hitro. Če pa bomo zdaj začeli izvajati dramatične spremembe, bo izvajanje počasnejše. Ne smemo pa zabiti, naprimer, kaj se je zgodilo tudi z vsemi zamudami, ko eh, smo prenašali potem vse eh, te uredbe v nacionalno zakonodajo leta 2014 in tako naprej. Pa še nekaj. Kakršnokoli pogojevanje, makroekonomsko ali pa politično pogojevanje, bo šlo na škodo solidarnosti. In to se ne bo zgodilo v neki daljni prihodnosti, ampak že leta 2018 in 2019. V številnih državah članicah se zdaj že pogovarja o, teh, o, tej idoji, o, tej, o tej ideji o Evropi več hitrosti in to je grožnja evropski enotnosti. In to makroekonomsko pogojevanje se gleda kot na neko instrumentalizacijo razlik, ki obstajajo med evropskimi državami članicami. Hkrati pa sem mnenja, da bi morali še naprej izvajati pravilo N plus 3, kot so povedali nekateri govorniki, treba upoštevati kakšne vrzeli obstajajo v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem. Nepredstavljivo je, da bo vse za izvajanje pripravljeno že do 1. januarja 2021. Evropske regije naj bi takrat začele črpati sredstva tem, s tem novim mehanizmom, ampak mislim, da se to ne bo zgodilo, ne smemo si delati utvar. Zelo podobno je ostati pri enem kriteriju za upravičenost pri kohezijskem skladu in sicer tisti projekti, eh, ki, ki delajo na področju oziroma ki so izvajanje na področju železnic, morajo še naprej biti upravičeno. Potem pa upravičenost uh, projektov za centralno ogrevanje mest, ogrevanje nadaljavo in tako naprej. Še te projekti morajo biti še naprej upravičeni. V določenih delih Evrope je zima dolga in drago je izvesti tudi energetsko tran tranzicijo. In mislim, da je prav, da imamo pač v mestih to centralno ogrevanje oziroma ogrevanje nadaljavo in če bomo imeli opravičene projekte vse, oziroma če bomo um, omogočili, da te države uporabljajo uh, evropske sredstva tudi za to vrstne velike investicije, naprimer lahko začno ulagati v ogrevanje nadaljavo na plin, ne pa več na premo. Mislim, da je prav, da jim ponudimo neko konkretno financiranje, ki bo konkretno vplivalo na njihovo življenje, ne pa samo nekih obljub. Potem pa investicije v administrativno zmogljivost. Tudi te investicije bi morali omeniti, zato ker je to odgovor na uh, premalo naložb. Do te vrzeli prihaja v številnih državah članicah. Potem pa še tri preproste zadeve v zvezi s uh, inštrumentom za povezovanje Evrope. 10 milijard imamo v kohezijskem skladu za inštrument za povezovanje Evrope in je najbolj učinkovit inštrument, ki ga imamo, pa tudi do najmanj reza je prišlo. Tako da predlagam, da bi imeli še vedno trenutno pravila, sicer eh, tri leta je treba te eh, dodelitve opustiti v nacionalni ovojnici, potem pa se to prenese v upravljanju TNT. Standardi pa morajo ostati enaki. Mislim, da bomo na ta način imeli tudi krajše pogajanja, manj bo pričkanja, prav tako pa menim, da je treba poskrbeti za to, da bo pravilo, ki določa, kaj storiti s transferji, da je to pravilo vključeno v VFO, v večletni finančni okvir. Imeli ga bomo tudi v SRR-ju in v inštrumente za povezovanje Evrope. To pravilo je treba, je treba vključiti v vse tri dokumente, zato da bi imeli več stabilnosti. Pa še eno tehnično svarilo, tako rekoč. Imamo določbo v okviru inštrumenta za povezovanje Evrope, da bi eh, imeli, vzpostavili tudi eh, več sredstev za vojaško mobilnost. To bo verjetno prišlo iz sklada za obrambo, ampak potrebujemo več pravil za to, da bi bila zagotovljena skladnost, kompatibilnost. Imamo kohezijsko politiko, obrambo in pa vojaško mobilnost. To je to zdaj tri področja, ki jih je treba usklajevati. Ki jih je treba uskladiti tudi s kohezijsko politiko. In to se mora zgoditi hitro. Hvala. Sanchez Munoz. Hvala lepa. Gospod Sanchez Munoz, ki je poročevalec za Evropski socialni sklad. Bomo substituto. Hvala. Govorim tu o imenu poročevalke za Evropski socialni sklad, predsednice eh, Andaluzije. Na kratko. Mi smo se posvetovali z deležniki in kar zadeva Evropski socialni sklad, imamo par vprašanj. Zahteva se vzpostavitev večje povezave med tem predlogom uredbe s ciljem teritorijalne kohezije, zato da bi ESI eh, oziroma Evropski socialni sklad ne bo postal samo inštrument sektorske politike. Prav tako zavračamo pomankanje predvidljivosti za lokalne organe. Menimo, da bi morali jasno povedati, kako pomembni so lokalni organi pri izvajanju teh skladov. Imamo namreč ogromno izkušenj. Prav tako pa bi eh, zagovarjali dovolj proračunskih sredstev Evropskega socialnega sklada. Zdaj namreč v okviru tega sklada um, obravnavamo tudi uh, druge zadeve, naprimer zdravstvo, eh, usposabljanje migrantov in tako naprej. Zanimivo je, da, je lahko, da lahko združujemo tudi sredstva tega sklada s skladom za azil. O tem se bomo pogovarjali tudi danes v popoldne na našem odboru. Mislim, da je prav, da usklajujemo to vrstne sredstva na integralen način. Andaluzija, kot veste, smo 14 km od Afrike. Ogromno migrantov prihaja v Andaluzijo, tudi mladoletniki brez spremstva, raljive osebe in tako naprej. Želimo dovolj sredstev za to, da te osebe primerno sprejmemo. To je tudi naša obveznost konec koncev. In po zaslugi tega sklada lahko usklajujemo urgentno pomoč, z drugimi oblikami pomoč, pomoč, eh, pomoči, naprimer usposabljanje in tako naprej. Seveda pa podpiramo tudi to, kar je bilo danes rečeno v zvezi z regionalnim sodelovanjem. Mislim, da je to zares sama srčika evropskega sodelovanja. Komisarka Kretu je omenila Erasmus kot uspeh evropskega projekta in ja, Erasmus je bil zelo uspešen in še je zelo uspešen. Menimo pa, da je teritorijalno sodelovanje Erasmus za lokalne in, ro, in regionalne uh, oblasti, tako kopenske in pomorske regije. Naša regija ima, naprimer, z Algarvejem uh, eh, kopensko teritorijalno sodelovanje in pa tudi pomorsko sodelovanje eh, z Marokom, naprimer. Oboje, obe obliki sodelovanja izvajamo. Nekdo je rekel, da moramo imeti neko fizično kopensko povezavo, z um, državami, s katerimi imamo samo pomorsko sodelovanje, ampak mi nimamo nič z Marokom, niti mosta, ne, ne tunele, ampak z njimi sodelujemo že 25 let uspešno. In ta meja, ki jo imamo z Afriko, ni samo andaluzijska meja ali pa španska meja, je uh, evropska meja. Uh, potem pa še povezanje SEI-ja z Evropskim socialnim skladom oziroma Evropskim uh, socialnim stebrom. Menimo, da je to koristna povezava, zato ker bomo imeli uh, priložnost, da vlagamo v tiste, ki jih je krize najbolj prizadela. Na ta način mislim, da bo tudi evropski državni bolj naklonjeni evropskemu projektu. Možno je, da je krize konec, ampak kriza se ne bo končala, dokler se ne bo končala za vse. Na nikogar ne smemo pozabiti in to je zares prioritetna naloga za nas vse. To, mislim, s tem bomo, mislim, da položili dobre temelje za evropsko prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Zdaj na vrsti gospa Maletič in prosim vas, da ste kratki, ker bi res radi dali še nekaj časa na voljo gospe Krecu, da nam lahko odgovori. Hvala lepa, gospa predsednica. Res je prijetno se pogovarjati s predstavniki odbora regije o tej tako pomembni tematiki in vesela sem, da nas je na enem mestu toliko podpornikov kohezijske politike. Vsi se borimo za močno kohezijsko politiko in zdaj se bomo morali boriti tudi vnaprej. Na podlagi predloga komisije se res lahko vprašamo, ali bo kohezijska politika ostala tudi v prihodnje močna ali ne. Veliko vas je že omenilo, precejšnje reze v kohezijsko politiko v predlogu večletnega finančnega okvira, ampak tudi sporočilo večletnega finančnega okvira je vprašljivo. Za deset odstotkov naj bi znižali sredstva za kohezijsko politiko, hkrati pa krepimo programe konkurenčnosti tudi za 50 ali 100 odstotkov. Vse lepo in prav, ampak s tem sporočamo v bistvu, da dajemo več priložnosti tistim bolj konkurenčnim regijam, manj priložnosti pa manj razvitim regijam. In to gotovo ni nekaj, kar bi želeli sporočati. To ne more biti naše sporočilo in zato bo parlament temu nasprotoval. Pripravljamo drugačne številke in drugačen predlog. Nekateri kolegi, tudi gospod Boštinar, so omenjali kohezijski sklad. Če bomo posegali, zmanjševali kohezijski sklad za 46 odstotkov, kaj to pomeni? Ali ta instrument sploh potrebujemo, če bomo imeli na voljo le polovico sredstev, kaj je naš namen, kaj je naš cilj. Zdi se, kot da kohezijskega sklada sploh ne želimo več, da bi tam obstajal v kohezijski politiki, kljub temu, da je to eden izmed glavnih instrumentov. Tako da se res moramo vprašati, kaj želimo doseči poleg vseh teh rezov pa tudi omogočamo preprost prenos kohezijskih sredstev v druge eh, evropske instrumente. Zakaj pa ne obratno? Zakaj ne bi dopolnili kohezijskega z drugimi instrumenti? Vedno posegamo v sredstva kohezijske politike in jih dajemo drugim politikam. Zdaj lahko države članice eh, prenesejo do 5 odstotkov iz vsakega sklada v nov ins instrument Invest EU. Tega je lahko izvajati in zato bo obstajala motivacija prenosa 5 odstotkov v Invest EU. Ampak zakaj ne obratno? To se lahko tudi vprašamo. In potem še teh 10 milijard evrov, eh, ki se bo preneslo instrument za povezovanje Evrope iz kohezijskega sklada, ki je že manjši za 46 odstotkov. Res se potem lahko vprašamo, kakšna je sploh prihodnost kohezijske politike. Prav tako je treba omeniti še makroekonomsko pogojenost, o kateri smo že govorili. V predlogu MFF imamo nov program za podporo reform in proračun tega programa je 25 milijard evrov. Istočasno pa imamo v naši uredbi, v predlogu komisije, še vedno zahtevo državam članicam, da uporabijo kohezijsko politiko in sredstva oziroma sklad kohezijske politike za podporo reformam. Zakaj? Saj imamo novo vojnico, 25 milijard evrov za podporo reformam in zdaj je treba teh 25 milijard še dopolnjevati iz kohezijske politike. Zakaj ne obratno? Pravim le, da predlog komisije ne podpira kohezijske politike, pravzaprav vanjo posega, zmanjšuje sredstva in jo s tem zaustavlja in tega nikakor ne moremo podpreti. Poleg tega pa imamo v novi uredbi še toliko pogojev, toliko pogojenosti, da to nikakor ni sprejemljivo. V trenutni uredbi Za trenutno obdobje smo pričeli z makroekonomsko pogojenostjo in ex ante pogojenostjo, v novi uredbi pa imamo poleg tega, no sicer imamo izboljšano ex ante pogojenost, tako imenovane omogočitvene pogoje, poleg tega pa imamo še pogoje v zvezi s kršitvami, ki so se zdaj ponovno uvedli in načelo oziroma pogoje glede pravne države. S tem pravzaprav otežujemo kohezijsko politiko, blokiramo sredstva iz kohezijske politike za končne upravičence, za MSP, za nevladne organizacije in tako naprej. Ker se pod, do tega ne bo dostopalo na ravni centralne vlade in sredstva do končnih upravičencev ne bodo prišla. Hvala. In še Pavel Branda, koordinator EKR iz odbora regij, izvolite. Hvala lepa, gospe in gospodje. Bom skušal vse skupaj povedati čim bolj na kratko. Eh, osredotočil pa bi se na čezmejno sodelovanje, saj je to tematika, ki jo spremljam že nekaj let. Tri kratke pripombe. Najprej skupni proračun za čezmejno sodelovanje. Sodeloval sem v vseh razpravah o prihodnosti kohezijske politike eh, in evropskega proračuna in vedno se je omenjala evropska dodana vrednost kot vodilno načelo. In ne poznam boljšega načela, kot je prav čezmejno sodelovanje, oziroma boljšega primera. Gospa Mihajlova, marca smo imeli tudi konferenco na to temo, tudi vi ste sodelovali in vsi smo se strinjali, da mora čezmejno sodelovanje se okrepiti. Žal pa predlog tega ne odraža. Govorili smo o 6,5 milijardah za področje mobilnosti in to je več kot cela ovojnica za čezmejno sodelovanje ki pa vpliva na ogromno državljanov v Evropski uniji. Zato se lahko vprašamo, ali res pravilno uporabljamo sredstva. Ne potrebujemo pa le sredstev za čezmejno sodelovanje, potrebujemo tudi ustrezno okolje. Tako da hvala komisiji, da ste pregledali zakonodaj na tem področju, da ste pripravili pogumen predlog o čezmejnih mehanizmih. To nalogo ste dobro opravili, ampak to se mora povezati tudi z drugimi področji. Poleg tega je treba okrepiti zaupanje Evropa približati državljanom s pomočjo kohezijske politike. Naj vam navedem primer. V češko-polskem programu, sam živim na meji med češko-polsko in Nemčijo, in smo imeli 400 tisoč udeležencev v projektih Interreg. 300 tisoč od teh 400 tisoč je sodelovalo v majhnih projektih. Vse skupaj smo dobro upravljali, eh, tri institucije iz treh držav in prvič smo povezali z uredbo ETC sklad za majhne projekte. Uspeli smo to predstaviti tudi v odboru regi eh, v parlamentu in s tem smo že zagotovili prve korake, kako vse skupaj približati državljanom. In potem še tretja pripomba poenostavitev veliko kontrol se izvaja in tu imamo še vprašanje pravne varnosti, ampak sam bi se osredotočil na to zvedika čezmejnega sodelovanja. Komisija predlaga, da bi za majhne projekte do 100 tisoč evrov bi, morala biti obvezna poenostavitev stroškov. Mislim, da gremo s tem v pravo smer. Ampak, če sem sam prejemnik, upravičenec, potem eh, uporabljam paušale in eh, zneske na enoto, ampak potem, če se eh, uporablja še sofinanciranje iz občinskega proračuna, lahko pride inšpekcija in zahteva račun za vsak cent. Tako da je treba doseči nek dogovor med Evropsko unijo in državami članicami oziroma nek sporazum, da se projekti Evropske unije uporabljajo precedenčno, lahko gre za ta predpis poenostavitve stroškov, tako da potem ne bo težav z domačimi revizijami. Hvala. Hvala lepa. Gospod eh, Žulo, še zadnji govorec za odbor regij in prosim, da ste čim hitrejši, da bo lahko zaglasila še komisarka. Ja, hvala, samo par besed, če smem. Veliko dela je še pred nami, zato da bi izpilili vse predloge, ki so pred nami. Pred parimi meseci nismo bili stoh prepričani, da bomo imeli takšno kohezijsko politiko, ki bo v korist vseh evropskih regij. Številni gledajo na te predloge, ki so pred nami in jih potem primerjajo s številkami iz prejšnjega obdobja. To je pa sem normalno. Hkrati pa ne smemo pozabiti eh, tudi na to, da se je treba, mm, da je treba določene zadeve spremeniti. Tudi kohezijsko politiko se je veliko zadev spremenilo v sedmih letih v Evropski uniji. Primer sedmo komisijsko poročilo smo dobili, ki ga je objavila komisija in tam uh, komisija opoza, opozarja na zanimive zadeve, kar nekaj regij, je raslo v tem obdobju, spet druge regije pa je v veliki meri prizadela kriza. V poročilu pa tudi komisija opozarja na situacijo tistih eh, srednje uspešnih regij, kjer obstaja tveganje, da bodo začele zaostajati, če ne upoštevamo tudi uh, njihovih okoliščin. In v poročilu so opozarjali na to, da je rast ravno v teh regijah najnižja. Ta predlog, da bi razširili področje uporabe tudi na tranzicijske regije, se nam zdi dober. Mislim, da se je pametno o tem pogovoriti. Prav tako se lahko strinjam s tem, kar so povedali predstavniki odbora regij glede uh, sofinanciranja in sicer da bi imeli 70-odstotno sofinanciranje za to vrstne transitne regije. Pa še zadnja zadeva, še brexit moramo omeniti v okviru vseh tih sprememb. Vemo, da bo na nekatere regije imel brexit ogromen vpliv v smislu naprimer sodelovanja, in tudi v smislu uh, trgovinskih izmenjav, transporta in tako naprej. In mislim, da sem že imel, da sem že v preteklosti predlagal, da bi Evropska unija sprejela nek specifičen mehanizem, s katerim bi se lahko regije, ki bodo v prihodnosti postale obmejne regije, da se pripravijo na. Uh, to novo situacijo. Kako vi gledate na to, gospa komisarka? Hvala lepa, gospa komisarka. Beseda je vaša, da lahko odgovorite na vprašanja. Smo pa prepričani, da časa tako ali tako ni nikoli dovolj za naše sestanke, pa kljub samo izvolite. Hvala lepa. Kot sem že rekla, meni je vedno veselje priti na vaše sestanke. Tudi danes smo imeli zanimivo razpravo. Seveda se pri nekaterih vprašanjih. Eh, ne strinjam, oziroma se mnenja razhajajo, ampak tudi danes se je izkazalo, da je to za vse nas najpomembnejša investicijska politika, ki bo taka ostala tudi v prihodnosti za naše državljane. Gospod Boštinaro je seveda eh, moj rojak. Ampak eh, Zame kohezijska politika ni politično obarvana, tako da moramo ob strani pustiti predsotke in skušati obraniti to pomembno orodje, ki ga imamo in ki zagotavlja naložbe za vse naše regije. Vsi se lahko strinjamo, kako pomembna je kohezijska politika in da se je treba koordinirati med evropsko, nacionalno in lokalno ravnjo zato sem res vesela, da sem z vami na današnjem sestanku skupaj s poslanci in poslankami Evropskega parlamenta, s katerimi se srečujem sicer bistveno bolj pogosto, ampak res sem vesela, da so z nami tudi člani odbora Regi. Vi ste konec koncev povezava z našimi državljani kot predstavniki lokalnih oblasti in predstav, poleg predstavnikov voljivcev v Evropskem parlamentu. Torej, kar se tiče zakonodajnega svežnja, veste, da smo naš predlog predstavili maja. Seveda sem pozorno prisluhnila vsem vašim pripombam in zamislim. Zdaj čakamo na Evropski parlament in svet da se dogovorita, oziroma da začneta s pogajanji čim prej, da pripravita svoje stališče in začneta s pogajanji. Sama bom zastavila ambiciozen načrt, če se bo dalo, bi predlagala, da se trialogi pričnejo decembra, če bo to mogoče in res bi si želela, da ne bi prihajalo do zamud če bi radi pričeli izvajati novo programsko obdobje pravočasno, ne tako, kot se je to zgodilo v tem obdobju, potem je treba pričeti s trialogi čim prej, decembra. In upam, da bo potem romunsko predsedstvo doseglo dogovor. ne glede na to, koliko znanja imate, koliko izkušenj v tem Evropskem parlamentu, je jasno, da se prihodni sklic ne bo kar takoj lotil pogajanja o novem večletnem finančnem okviru. Zato je to obdobje zdaj bistvenega pomena za nas vse. Predstavniki v svetu, predsedniki držav in vlad, ki zastopajo svoje države v svetu, pa bi se tudi morali zavedati škode, ki jo lahko, prines, ki lahko nastane, če se spogajanje začne prepozno. Nihče ne ve, kak, kako bo videti prihodni Evropski parlament in potem se bo moral še organizirati, in to gotovo pomeni približno pol leta. Kar pa je seveda pol leta zamud tudi pri izvajanju projektov in črpanju sredstev. Finančne vidike predloga bodo obravnavali predsedniki držav in vlad, ki jih bodo na to tudi potrdili. Ampak vsaka uredba, vsak zakonodajni predlog je tudi v vaših rokah, v rokah Evropskega parlamenta. Veliko izmed vas je zastavljalo podrobna vprašanja, ampak na ta morate odgovoriti vi, Evropski parlament. Gospod Šnajder, vi ste spraševali o kazalnikih, omenjali ste vzhodno in zahodno Nemčijo. Kazalnik je enak, BDP na prebivalca. V Nemčiji se ta med vzhodno in zahodno Nemčijo razlikuje in bogatejši kot ste, manj sredstev prejmete. Ampak kako se bodo ta sredstva porabila? To pa je odvisno od nacionalnih in regionalnih programov in pričeti je treba pripravljati te programe že danes, v tem obdobju. Vsi se moramo vrniti domov, se pogovoriti s predstavniki regij, s predstavniki nacionalnih vlad in ugotoviti, kako zaključiti to programsko obdobje pravočasno in pri, pri, začeti pripravljati zrele projekte za prihodnje programsko obdobje. Strinjam se z vami tudi, kar se tiče strateškega zavezništva, ki ga je treba skleniti med odborom regi, parlamentom in komisijo, pa tudi svetom. Kar se tiče predloga N plus 2, to je vse v vaših rokah. Mi smo predloge predstavili, podali smo svoje razlage, ampak eh, vse skupaj je zdaj v vaših rokah. To, kar je povedala gospa Krel, je tudi zelo pomembno. Ne gre za to, da ohranimo trenutno stanje. Nas, čaka nas večja odgovornost za generacije, ki prihajajo, tako da bo Evropa bližja državljanom in da bomo znova pridobili zaupanje ljudi, da se bodo valovi evroskepticizma končali. To je najpomembnejša naložba. Prav tako pa se je treba truditi vzajemno. V nekaterih državah se evropski skladi niti ne omenjajo. Ne bom sicer zdaj naštevala teh držav poimensko, ampak vsi vemo, ko se, kako je, ko se projekti predstavljajo. Včasih se pri nekaterih projektih sploh ne omenja, da se črpajo tudi evropska sredstva. To se ne dogaja le na ravni županov in regij. Včasih to počnejo tudi evropski ministri, ki pridejo v svet in pravijo, ja, ja, komunikacija je naša šipka točka, potem pa gredo nazaj domov. Uh, predstavi se slovesno projekt, pa se sploh ne omeni, da se v višini 80 odstotkov sredstva črpajo iz evropskih skladov. Potem ima tu program Interreg, eh, pa program čezmejnega sodelovanja. Vsi veste, da imamo eh, sporočilo in zdaj ugotavljamo, kako to sporočilo prevesti v realnost pripravljamo smernice, ogotavljamo, kako bi državam članicam lahko pomagali pri čezmejnem sodelovanju, recimo, da bi prostovoljno države članice med seboj uskladile zakonodajo, saj bi to koristilo obema stranima. In kot rečeno, čezmejno sodelovanje je zame osebno izjemno pomembno. Včasih imamo to kar za nekaj samoumevnega ampak ne gre le za gospodarsko rast, gre tudi za to, da se s pomočjo tega lahko zacelijo rane, ki so še vedno prisotne na naši celini. Omenjali ste Slovaško in Češko, ampak enako velja tudi za. Uh, Avstrijo, in Bratislavo. Gre za regije, kjer je ogromno ljudi umrlo, zdaj pa pripadniki različnih skupnosti živijo skupaj, hodijo na iste univerze. In uh, treba je počakati, da vidimo, kako se bo ta program obnesel. No, potem je tu še Brexit, da na nas že vpliva, ker bomo izgubili drugo največjo neto plačnico. Počakati bo treba na konec pogajanj, kaj bo dosegal komisar Barnier, glavni pogajalec, ki je bil tudi komisar za regionalno politiko in dobro ve, kako pomembno je je zagotoviti finančne poravnave. Zagotovili smo, da bo Združeno kraljestvo še plačevalo svoje prispevke do določene točke v prihodnosti. Videli pa bomo, kako se bo financiralo projekte, ki še tečejo v Združenem kraljestvu, recimo metro v enem mestu in tako naprej. Na Evropskem tednu mest in regij sem videla, kako pomembna je ta priložnost za nas vse, da se sestanemo z vodilnimi v regijah, z glavnimi deležniki. Veliko udeležencev je bilo, veliko novinarjev ki so se z nami pogovarjali kohezijski politiki in z nami o njej razmišljali. Ena izmed eh, prepoznavnih značilnosti Evropskega tedna mest in regij je ta, da je bilo tam največ mladih udeležencev. In eh, vemo, da gre v glavnem predvsem za prihodnost, za mlade, tako da smo res veseli, da smo jih privabili toliko. Včeraj sem se pogovarjala s predsednikom Junkerjem. Prisotni so bili tudi mladi iz Hrvaške, ki zdaj delajo v Združenem kraljestvu, potem so bili tudi mladi še iz drugih držav, recimo iz Nemčije. Uh, Eh, veliko jih je povedalo, kako cenijo program Erasmus, Interreg, nacionalne projekte, v njih eh, sodelujejo in zdaj ugotavljajo, da to ni nekaj samoumevnega. To ne nastane kar tako, vse skupaj zagotovi Evropska unija in vsi smo del iste družine. In tega se res moramo zavedati. tu so še drugi vidiki, bolj tehnične narave, ampak morda o tem več kdaj drugič, recimo, ko bomo govorili o poenostavitvi, ko bomo govorili o revizijah in poenostavljenih stroških. Res bi radi bolj zaupali nacionalnim revizorjem, to sem povedala že na začetku. Pomembno je, da se upravičenci bolj osredotočajo na izvajanje, kot pa na dokumentacijo, kontrole in tako naprej. Tako da hvala še enkrat, v veselje mi je bilo biti na današnjem sestanku, upam, da se bomo kmalo znova srečali. Upam pa, da se bomo lahko vsi odpravili iz te dvorane in se zavedali, da se bo res treba čim prej lotiti pogajanj o novem večletnem finančnem okviru, da se bodo kmali pričeli izvajati trialogi. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod predsednik. Hvala, gospa komisarka, hvala, gospe Mihajlovi. Nimamo časa za kakšne sklepne besede, ker bo treba končati v treh minutah. Hvala vsem prisotnim vidim, da smo kot odbor regij in Evropski parlament pravzaprav zelo podobnega mnenja. Govorili ste o trialogih. Morda bi bili mi lahko opazovalec, ne da res sodelujemo, ampak da vsaj opazujemo postopek. Tako da, če bi nas lahko sprejeli v trialog, bi bilo to odlično. Bomo videli, kako bo v prihodnje. Sem pa prepričan, da bo naša razprava obrodila dobre sadove, sploh za naše državljane. Hvala lepa. Podprla bi vse, ki so sodelovali v razpravi. Jasno je, da imamo skupno vizijo za prihodnost kohezijske politike. Razumemo ulogo te politike, vemo, kakšna je naša odgovornost in razumemo, kako pomembno je kohezijsko politiko in njene možnosti čim prej prenesti državljanom, tako da bomo res državljanom čim bližje. To je sporočilo z današnjega sestanka. Hvala vsem. In upam, da se bomo kmalo imeli priložnost znova sestati. Še dve tehnični pripombi imam. Odbor regi bo z zasedanjem nadaljeval ob 11.45, takrat bomo glasovali. Tako da prosim, da ste takrat že nazaj v dvorani skupaj z gospodom Osvaldom in gospod Krecu pa bomo zdaj imeli še kratko tiskovno konferenco pred dvorano, da bomo medije lahko obvestili o današnjem sestanku. Hvala lepa. Odbor regije ob 11.45 nadaljujemo.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

I say welcome to all the members of Reggie committee. Thank you for coming. Tako, um, dragi člani, dragi poslanci eh, odbora regije. Hvala, ker ste točni. Začeli bomo z glasovanjem. Eh, do spremembe dnevnega reda je prišlo, ker je predvsej članov tega odbora tudi eh, udeleženih na različnih sestankih v sklopu tedna eh, mest in pa regiji. In zato smo skušali danes skupno zasedanje odbora regiji oziroma odbora Koter in pa našega odbora, uh, združiti z glasovanjem. Tako da kar začnimo z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o predlogu uredbe uh, o skupnih določbah, o splošnih določbah glede kohezijskega sklada, socialnega sklada in sklada za realni razvoj. 20. junija smo razpravljali o tem, gospa Krejl in gospod Valnisterloj so poročevalce, sta se odločila zavrniti predlog. Od šestih odborov, ki so pripravljali mnenja, jih je prav tako pet eh, pozvalo k zavrniti, zavrnitvi predloga. Zato glasujemo samo o petih predlogih sprememb. Postopkovni eh, komentar imam še. Če boste glasovali proti predlogu ali želite glasovati proti predlogu, potem morate zavrniti vse predloge sprememb. Če pa želite podpreti predlog komisije, potem pa morate uh, podpreti vsaj en predlog spremembe. Gospod Vanisteroj, izvolite. Ja, posebno pravilno ste povedali. V bistvu gre za zgodovinski trenutek, kajti prvič odbor regij zavrača mm, predlog komisije. Vse je prvič v 15 letih, kar sem tu, se to zgodilo. To pa zato, ker so šli predaleč. Ta program smo v preteklosti podpirali, na plenarnem zasedanju smo ga celo uh, razširili, ampak zdaj gre za prevelik poseg v kohezijska sredstva. V novem programskem obdobju, oziroma večletnem finančnem okviru, bodo stvari drugačne. Tako da mislim, da moramo biti tukaj res um, jasni in eh, zavrniti ta predlog. Upam, to bo odvisno od glasovanja. Hvala lepa. Želite še vi kaj povedati? Ne, dobro, potem pa gremo kar takoj na glasovanje. Glasujemo o predlogu sprememb. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. Eh, predlog spremembe odbora NV. NV ena. Kdo je za? Proti? Proti? vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa sledi še končno glasovanje, to bo poimensko glasovanje, glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. And the proposal of the commission. Predlog komisije je zavrnen. Rezultati so na zaslonih. Hvala za glasovanje. The next The next vote is... Naslednje glasovanje se nanaša na naše mnenje, ki je pripravil gospod Von. Sicer pa gre za umestno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027, gre za stališče parlamenta v luči dogovora. Gospod Von, želite kaj povedati? Ja, hvala predsednica, zelo na kratko. Nekatera mnenja so nekoliko pomembna od drugih in to mnenje je po mojem mnenju eno od najpomembnejših, ki jih je naš odbor kadarkoli pripravil. Kajti s tem mnenjem lahko vplivamo na prihodni večletni finančni okvir, mm, odbor za proračun računa na nas, računa na naše komentarje in s tem se bodo lahko uspešno pogajali glede prihodnjega MFF-a. Eh, poročevalci v senci smo se kar precej. Um, pogovarjali o tem predlogu, predtem smo razpravljali tudi o predlogih sprememb. Kolegice in kolegi, če niste povsem um, zadovoljni z vsemi kompromisi, z vsebino predloga, vas prosim, da kljub temu podprete to mnenje, kajti velika napaka bi bila, če naš odbor ne bi pripravil in predložil mnenje odboru za proračun. Vem, da vsi ne boste zadovoljni z vsem, ampak vseeno vas prosim, da podprete mnenje. Hvala hvala vam, gospod Von. Zdaj pa sledi glasovanje. Začnimo z kompromisnim predlogom 2. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo elektronsko o amadmaju 14. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. rezultat, ja, na zlonih je 17 za 14 proti. Sledi eh, predlog spremembe 16, ali 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj sledi amandma 17 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Ma 18, se pravi, čujem. 18, kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak eh, dajmo preveriti. Predlog spremembe je 18. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 proti 13 za. 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 20. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 26. Aha, ta identičen, to je zavrnjeno. Predlog spremembe 28. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 27. Ta je brezpredmeten. Ne. Ni. Glasujemo 27. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog 29 za, proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak se pravi čujem. 30 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5. 5 dva proti vzdržani sprejeto. Kompromis šest za proti vzdržani sprejeto. Predlog hranjeme 40 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Amadma 40. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 52. 52, ja. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Mislim, da je sprejeto, ampak eh, dajmo preveriti, če želite. Amo 52 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se pravi, čujem. 62 za, proti. Vzdržani. You want to check? Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Preverimo, če želite. 62. Glasujemo. And the vote is closed now. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne. Ja. Uh, je sprejeto. Sem moja napaka. 53. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. On ima 57, ta je brez predmete, ker je bil prejšnji sprejet. Tako da gremo na 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi kompromis 8 za, proti proti vzdržani sprejeto. Sledi kompromis 9 za proti vzdržani sprejeto. Predlog 63 za proti vzdržani mislim, da je sprejeto predlog spremembe 64. Aha, ta je bil umaknen. Tudi 65, ker sta identična. Naslednji 66 za. Aha, ne. Ne, glasujemo o tem, ja, ja. All right, I'm sorry. I'm sorry. 64 Se pravi, čujem. 64 je bil umaknen, 65 pa ne. Tako da moramo glasovati o 65. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa sledi 66. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 67. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Želite preveriti? 67. Dobro, pa preverimo. Glasujemo o amandmaju 67. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sledi 68 oziroma 69, sta identična. A ne, ta je brezpredmeten. 68 je brezpredmeten, ker je bil sprejet 66. Morda 70. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodne navedbe, kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preveriti želite, dobro. Imamo 2-3, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrneno. Predlog spremembe 4, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko, amadma 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto je, ja. Kaj pa šest? Brezpredmeten. Amandma sedem je naslednji. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno. Želite preveriti? Pa dajmo. Amandma sedem glasujemo elektronsko. And now the vote is closed konec glasovanja, res je zavrnjen. Predlog spremembe je 8, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Tako, zdaj pa sledi še končno glasovanje in eh, kar glasujemo. Oops. No. I'm I'm I'm following. Okay. Okay. The vote is closed. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, s tem smo zavrnili predlog komisije. Tako, to je bilo glasovanje. Ehm, sestankom bomo nadaljevali ob treh popovdne. Se vidimo takrat.